Spoštovani gospe in gospodje, kot nova predsednica odbora regij vas eh, pozdravljam v Evropskem parlamentu in pozdravljam seveda tudi predsednika odbora regija, gospoda Mišela Lebrena in komisarja za regionalno politiko Johannesa Hanna. Na samem začetku bi se rada zahvalila komisarju Hanu za njegovo stalno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Celo takrat, ko se Evropska komisija in Evropski parlament nista strinjala, je bil zelo močan in odprt, odkrit partner in upamo, da bo še naprej eh, branil interese kohezijske politike v svoji bodoči vlogi. Eh, kot rezultat eh, volitev za Evropski parlament maja se je tudi članstvo našega odbora zelo spremenilo. Eh, vendar Upam, da boste z mano eh, pozdravili eh, najbolj izkušene člane našega odbora, ki so se vrnili v parlament in eh, upam, da boste z mano zaželeli tudi veliko uspeha novim kolegom. Med našimi člani sta tudi dva nekdanja predsednika odbora regij, gospa Breso in gospod Valkarel ne glede na to, ali so eh, naši poslanci novi ali stari člani odbora, eh, prejšnji člani odbora regije ali pa vsem eh, novinci v Bruslju, imamo nekaj skupnega. In sicer mi vsi želimo prispevati k razvoju kohezijske politike. V ekonomsko težavnih časih igra kohezijska politika ključno vlogo eh, in mi moramo tudi biti ambiciozni. Eh, kohezijska politika mora dati rezultate. Eh, uporaba najboljših praks mora seveda tudi voditi implementacijo kohezijske politike. Danes smo veseli, da imamo med nami tudi gospoda Angela Gorijo, predsednika OECD-ja, ki nam bo povedal, kako druge regije po svetu gledajo proti nam in um, jemljajo evropsko kozijsko politiko za vzor. Gospe in gospodje, mi smo ponosni na rezultate, ki smo jih do sedaj dosegli, vendar mi ne moremo biti zadovoljni z dosedanjimi eh, preteklimi uspehi. Zlasti odbor regij bo izkoristil svojo parlamentarno pravico, da zahteva informacije od komisije in da na ta način zagotovi. Eh, zelo dober pregled in spremljanje implementacije nove kohezijske zakonodaje. Eh, bolj eh, redno poročanje eh, komisije v odboru regij je ključna zahteva naših članov in to seveda zahtevamo tudi od bodoče komisarke za regionalno politike gospe Kretu. To je nekaj, česar tudi ne bomo pozabili komisija eh, naj torej pričakuje, da bo eh, regiji eh, zahtevo odgovornost od komisije za pravočasno implementacijo politike. Eh, mi bomo tudi šli na obiske v države članice in preverili implementacijo na samem terenu. E, naši državljani želijo videti rezultate, mi moramo sodelovati in mi imamo sicer zelo ločene vloge, e, ki se sicer dopolnjujejo in e, na ta način bomo tudi zagotovili, da ne bomo razočarali naših državljanov. Najlepša hvala za pozornost, sedaj pa dajem besedo gospodu Lebranu, ki je predsednik odbora regij. Thank you. Eh, gospa predsednica eh, gospe regi gospa mihajlova gospod podpredsednik eh, evropskega parlamenta gospod hramon luis gospod komisar gospod han gospod sekretar oecd ja gospe in gospodje vesel sem da otvoritev dnevov odprtih vrat poteka tu v hemiciklu Evropskega parlamenta in še enkrat se zahvaljujem za sprejem. Naš današnji sestanek ni samo nadaljevanje neke uveljavljene tradicije. Eh, dejstvo je, da poteka v času eh, zaključkov zaslišanj bodočih eh, komisarjev in eh, sopada seveda tudi z začetkom novega zakonodajnega eh, obdobja in novega oblikovanja institucij. Najlepša hvala tebi, Ramon, in tudi vam, gospa Mihajlova, za to, da ste povabili Eh, nas na ta sestanek. Eh, spoštovani eh, komisar, dragi Johannes, kot komisar za regionalni politiko ste zaznamovali to politiko, pa tudi to prireditev. Ta prireditev poteka letos že 12 tič. V teku let je Evropska unija šla skozi velike spremembe in tudi vodenje Evropske unije se je zelo spremenilo. Isto velja seveda tudi za regionalno politiko. Eh, pod vašim vodstvom eh, je ta politika postala prava investicijska politika. Eh, rezultati so v ospredju in novo ekonomsko upravljanje Evropske unije in dolgotrajna strategija Evropske unije Evropa 2020 sta povezani z kohezijsko politiko. Eh, odbor in eh, eh, Evropska, eh, eh, Evropski parlament se zavedata, da je zelo pomembno, eh, da organiziramo te dneve odprtih vrat. Saj gre za to, da damo neko dodano vrednost evropskim finančnim sredstvom na ravni naših regij in odborov. In eh, mi se želimo zbliževati, želimo pametne investicije za ljudi in to je tisto, kar šteje in tega ne smemo pozabiti. Eh, in eh, mislim, da govorim v imenu vseh udeležencev danes, ko rečem hvala, dragi komisar, hvala, Johannes, za vsa ta leta sodelovanja in tudi poslušanja naših skrbi. Eh, spoštovani eh, generalni sekretar, spoštovani gospod Kurija, eh, želim eh, potrditi, da smo dejansko srečni, da ste danes eh, tukaj. Eh, odbor regij in Evropska komisija se strinjata pri eh, analizi in sicer pametne javne naložbe so nujno potrebne. Eh, ko iščemo Eh, poti eh, za rast in večjo odpornost naših gospodarstv in trga dela. Hvala lepa, da ste prišli eh, na naše dneve odprtih vrat in da boste tudi predstavili poročila OECD-ja za leto 2014 in tudi poročilo o regionalnem počutju. Eh, spoštovane gospe in gospodje, eh, mislim, da je zelo pomembno, da okrepimo naše sodelovanje, ki je že dosedaj bilo zelo učinkovito. Eh, spoštovane gospe in gospodje, Eh, približno 200 regij in eh, mest iz 30 eh, držav, iz 11 direktoratov Evropske komisije in združen iz Evropske unije bo sodelovalo v tem programu. Mnogi so danes pravzaprav tudi v tej dvorani. Najlepša hvala za vašo podporo. Še zadnja besedica, ki jo Eh, namenjam eh, tistim, ki so bili eh, izvoljeni na lokalni in regionalni ravni. Torej, odbor regij je vaša institucija. Naša naloga je, da svetujemo Evropske komisiji v zvezi z lokalno eh, in regionalno politiko. To pomeni, da vas zelo dobro poslušamo. Želimo pač slišati vaš glas in želimo, da se zasliši eh, vaš glas eh, v Evropske uniji ob spoštovanju seveda subsidijarnosti in Sedaj smo v obdobju sprememb in spreminja se seveda tudi zakonodajno obdobje. E, mnoge spremembe bodo predmet razprav v naslednjih mesecih in vedite, da bomo zelo natančno vse analizirali in zagotovili bomo, da se bo zaslišal vaš glas z našim glasom in vaše skrbi e, bodo tudi upoštevane. E, ne samo v teku eh, teh odprtih eh, eh, dni, dni, dni odprtih vrat, morate ostati v stiku z nami, temveč vaš čas. Hvala lepa in sedaj želim seveda pozdraviti našega prvega govornika. Dragi Ramon, kdo je bolj primeren od vas kot eh, nekdani predsednik odbora regij, sedaj podpredsednik Evropskega parlamenta, da eh, bedi nad eh, eh, uresničevanjem zahtev regij in mest in razvojem Evropskega projekta. Eh, z veseljem bomo pač poslušali eh, vaša stališča. Hvala. Zdaj pa besedo dajem gospodu Ramonu Luisu Valkarselu Sisu, ki je podpredsednik Evropskega parlamenta. Izvolite besedo. Spoštovana predsednica eh, odbora regije, gospa Mihajlova, spoštovani gospod Lebran, dragi Mišel, spoštovani gospod eh, Gorija. Spoštovani gospod Han, gospe in gospodje, prijatelji. Začel bom z uh, besedami, ki se vam bodo mogoče zdele uh, tipične za začetek, ampak vseeno sem resnično vesel, da lahko sodelujem pri teh dnevih odprtih vrat. Vesel sem, da ob tej priložnosti srečujem toliko znanih obrazov. Sam sem bil eh, dolga leta eh, predsednik odbora regij, eh, zdaj sem podpredsednik Evropskega parlamenta in vem, kako se tukaj izvršujejo prizadevanja za interese regij in mest. Tukaj lahko skupaj ocenimo, politiko kohezije za naše regije in mesta, lahko dokažemo, da je evropski projekt eh, primeren in se prilagaja potrebam regij in mest eh, in tudi potrebam državljanov. Sodelovanje med našima institucijama je že odnegdaj pomembno. Februarja smo podpisali dogovor in to je samo še dodatna potrditev naših dobrih odnosov. Veliko pozornost pripisujemo eh, vodenju na več ravneh in pa subsidijarnosti. Medinstitucionalni dialog odraža interes obeh institucij, da bi izpolnili cilj gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije, to je namreč steber Evropske unije. Odnosi med institucijo odbora regij in pa Evropskim parlamentom eh, se bodo s tem okrepili. Na ta način bomo povečali sinergije med našimi poročevalci. Vsebina poročil in mnen bo tudi bogatejša in uh, tudi evropska pravila se bodo bolj približala vladam in pa samim državljanom. Zdaj imam novo funkcijo v Evropskem parlamentu in eh, z osebnega stališča si bom resnično prizadeval, da bi še okrepil vezi med obema institucijama. Gospe in gospodje, spoštovani eh, komisar Han, dragi Johannes, še enkrat več. Eh, želim povdariti eh, vaše pomembno delo eh, na področju regionalne politike v zadnjih letih. Eh, bili ste velik zaveznik in borec za kohezijo, ki je tako pomembna za regije in mesta Evropske unije. Zagovarjali ste koristnost te politike, ko so drugi dvomili o njenih rezultatih glede na makroekonomske številke, ki jih je povzročila kriza. Zdaj imamo nov cikl eh, kohezijske politike. Eh, ta se je začel v trenutku, ko Evropa spet kaže znake gospodarske rasti. Ta rast in to okrevanje pa še ni preprečilo, da bi se zmanjšale eh, medregijske razlike. O tem priča tudi šesto poročilo o gospodarski, socialni in ozemeljski koheziji. Iz tega razloga moramo okrepiti ozemeljsko uh, dimenzijo evropske politike. Pomembno je, da si vsi prizadevamo za to, da bi zagotovili uh, kohezijsko politiko, ki bo prilagojena posebnostim posameznih ozemelj v Evropi. Regionalna politika je namreč najboljši instrument, ki ga ima na voljo Evropska unija da uh, okrepi uh, svojo uh, novo rast in ustvarjanje delovnih mest, da okrepi svoje okrevanje. Gospodarstvo se mora osredotočiti na majhna in srednja podjetja, na spodbujanje inovacij. To namreč predstavlja vir rasti, naprimer za zelena delovna mesta tukaj bo eh, veliko povpraševanje po kvalificirani eh, delovni sili. Eh, isto velja za sektor informacijske tehnologije. Želimo doseči vključujočo in trajnostno rast. Eh, komisar je kot svojo nalogo povdaril tudi ustvarjanje delovnih mest in pa preprečevanje oziroma boj proti brezposelnosti med mladimi. To je naš skupni cilj. Vsi se moramo boriti za to, da bo državljan čutil Evropo, da mu bo Evropa blizu. In zato smo začeli z evropskim načrtom naložb, ki bo spodbudil razvoj in rast kohezijska politika eh, lahko tukaj veliko prispeva. Skrbi pa me naslednje. V Evropski uniji eh, postavljamo tudi ovire eh, rasti v regijah in mestih in to iz različnih razlogov. Mislim, da bi morali bolje uporabljati fleksibilnost, ki izhaja iz pakta za rast in stabilnost, tako da bo dostop do strukturnih skladov lažji. Mi eh, tukaj v parlamentu in tudi v odboru regiji eh, si prizadevamo za eh, skupno odpravljanje dolga strani držav članic in z evropsko pomočjo. In to bo naša prednostna naloga. Pričakujemo odgovor v zvezi s tem do konca leta. Lokalne in regionalne oblasti vedo, da lahko računajo na Evropski parlament. Evropski parlament je njihov zaveznik pri tej temi. Poleg tega nas eh, skrbi tudi, skrbijo nas zamude pri plačilih, ko gre za kohezijsko politiko. Konec lanskega leta. Uh, to, eh, so te zamude znašale že več kot 23 milijard evrov in to povzroča hude probleme, še posebej v regijah, ki že tako trpijo zaradi krize. Plačila pogosto prihajajo z zamudo eh, in ta zamuda večkrat presega 60 dni, ki je določen rok oziroma ki je. Eh, največja možna zamuda v skladu z zakonodajo. Gospe in gospodje, upam, da boste o tem govorili v svojih regijah in mestih. Taka politika se mora izvajati na terenu in to čim prej. Naše regije so izjemno bogate, upoštevati pa moramo podatke, naprimer eh, BDP po regijah. Eh, in pa druge kriterije, ki odražajo kakovost življenja za naše državljane. Rad bi uporabil to priložnost in eh, organizaciji OECD priznal, eh, da tukaj upravlja odlično delo. Veseli me, da je z nami njen generalni sekretar, gospod Gorija. Hvala za vašo pozornost. Želim vam lepe dneve odprtih vrat. Hvala. You, Mr... Najlepša hvala in v veliko veselje mi je, da sedaj besedo dajem komisarju za regionalno politiko, gospodu Johannesu Hanu. Gospod komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsednik, generalni sekretar, podpredsednik Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, drage eh, kolegice in kolegi, dragi prijatelji regionalne politike, eh, regionalne in urbane politike. Eh, rad bi vas danes vse pozdravil. Zlasti zaradi tega, ker je to zame prav poseben trenutek. Eh, Zadnjič sem prisoten na dnevih odprtih vrat kot komisar odgovoren za regionalno politiko. Spominjam se prvih eh, dnevov eh, odprtih vrat, ko sem jaz sodeloval leta 2010 in eh, to je bilo tik pred objavo petega kohezijskega poročila in to je bil tudi začetek razmišljanja o bodočnosti kohezijske politike. Postajalo je že jasno, da regionalna politika ni mogla ostati nespremenjena Spomnim se, eh, da sem v svojem odgovoru eh, omenil tri ključne vedike bodoče kohezijske politike in sicer koncentracija, rezultati in pogojevanje, pogojnost. Leta 2010 je bilo zelo veliko skeptike eh, glede dodane vrednosti kohezijske politike in najboljši odgovor na kritiko je bila reforma, ki spreminja to politiko v pravo strateško naložbeno orodje, za regije in da na ta način pač prispevamo k doseganju ciljev Evropske unije. In sedaj se bližam eh, koncu svojega mandata in moram povedati, da sem ponosen. Sem kot oče, ki gleda odraščanje svojega otroka v petih letih smo dejansko eh, dosegli reformirano kohezijsko politiko ki je bolj strateška osredotočena usmerjena v rezultate eh, zagotavlja prave pogoje za učinkovite naložbe v naših regijah in dejansko prispeva k uresničevanju ciljev strategije eu dvajset dvajset eh, kot rezultat reforme se je tudi razmišljanje ljudi spremenilo kohezijska politika ni več eh, v očeh ljudi eh, nek lonec denarjem, ki se deli eh, regijam. Danes je to pravzaprav prava naložbena filozofija in to ljudje zaznavajo in razumejo. In mm, vse to seveda ni posledica samo spreminjanja imena, temveč je to posledica reform zaradi katerih eh, je strategija na prvem mestu. Eh, sedaj smo na obdobju leta, eh, obdobja 2014-2020, sedaj seveda potrebujemo novo, nove okvire in prave pogoje za porabo sredstev. Pogajanja potekajo. Ehm, Do konca eh, tega tedna bomo imeli že sprejetih 17 eh, partnerskih sporazumov in to ustreza 311 eh, milijardam evrov, kar je 70 odstotkov celotnega proračuna. In mi smo prejeli še eh, eh, 95 odstotkov operativnih programov, vendar sprejeli smo do sedaj samo eh, dva. Sedaj še nismo na koncu naše poti, mi moramo pač dejansko investirati v projekte in dati sredstva za realno gospodarstvo. Vendar mi ne smemo žrtvovati kakovosti zaradi hitrosti in od prve analize informacij iz eh, partnerskih eh, sporazumov in operativnih programov dobivamo pravzaprav zelo spodbudne znake o tem, kako reformo spreminjamo v prakso. Naprimer, eh, postalo je namreč jasno, da bo približno 125 milijard namenjenih podpori Eh, poslovnega sektorja, raziskav in razvoja, inovacij, IKT-ja in eh, nizkoogličnega gospodarstva. Eh, to je povečanje za 20 odstotkov v primerjavi z prejšnjim obdobjem. Hkrati pa je prišlo do zmanjšanja v pri investicijah v podporo infrastrukturi. E, seveda je pomembna e, še nadaljna podpora infrastrukturnemu razvoju, e, vendar mi potrebujemo bolj pametno trajnostno rast. Mi potrebujemo več naložb v posle, inovacije, in ljudje se ne bodo oceljevali, če bodo imeli v svojih regijah možnosti. In na ta način ne bo več bega možganov, temveč bomo imeli kroženje možganov. Um, Finančni instrumenti so tudi zelo pomembni. E, mi smo e, bili priča e, povečanju za eh, faktor deset eh, eh, v obdobju 2007 do 2013 v primerjavi s predhodnim obdobjem in za obdobje 2014-2020 upamo, da bo prišlo do podvajanja zneskov in upam, da bomo dosegli 30 ali celo 40 milijard evrov v finančnih instrumentih. E, seveda so tu pomembni specifični ukrepi za spodbujanje zaposlovanja, e, izboljšanje kvalifikacij in zmanjševanje revščine. Naše analize kažejo, da bodo v novem obdobju investirali 100 milijard v ljudi. E, in na ta način želimo seveda tudi kvalifikacije približati potrebam trga dela in uh, Eh, v eh, novem obdobju bodo eh, programi lahko dejansko združevali različne politike, sklade in prednostne naloge. In tako bomo imeli kakih 88 programov v 16 državah, ki se bodo pač financirali iz različnih skladov. In seveda pa potrebujemo tudi neke minimalne pragove v državah članicah. E, in e, e, energetska učinkovitost in razvoj obnovljivih verov postajata sedaj še bolj pomembna kot v preteklosti. Naj vas spomnim na naslednje. Če nam ostane uspe v Evropi prihraniti en odstotek energije na leto, lahko uh, uvoz uh, plina zmanjšamo za 2,6 odstotka na leto. In pomislite na to, kaj to pomeni eh, v luči sedanje politične krize v Ukrajini in drugod. Torej, sedaj imamo kakih 38 milijard evrov namenjenih prehodu na uh, nizkooglično in okolju uh, primerno ekonomijo. Eh, in to je tudi podlaga sedemnajstih partnerskih sporazumov. To je skoraj da dvakrat več v primerjavi z obdobjem 2007-2013 in mi pričakujemo pravzaprav še večjo rast. Vendar naj je to še tako spodbudno, Eh, je to zaenkrat samo zaveza na papirju. Pomembno je seveda, da tudi ustrezno implementiramo programe in da začnemo investirati v projekte, ki bodo prenesli teorijo v prakso. To priložnost eh, bi rad tudi izkoristil za to, da vam predstavim, kaj so po mojem glavni izzivi za prihodnost. Eh, kohezijska politika je odvisna od ekonomskega okolja, v katerem se izvaja in zaradi tega smo tudi uvedli neko povezavo med novo kohezijsko politiko in postopkom ekonomskega eh, upravljanja in evropskim semestrom. Eh, vendar ne vemo še, kakšna bo ta povezava. Eh, to še nismo natančno formulirali in eh, eh Mnogi pač menijo, da je edina vloga kohezijske politike, eh, pravzaprav o, prekenitev financiranja v državah, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v okviru evropskega semestra. Vendar kot rečeno, tega še nismo e, natančno e, izdelali. Mi želimo pomagati državam članicam, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz evropskega eh, semestra. Mi jim želimo pomagati pri izpolnjevanju. Eh, kohezijska eh, politika pravzaprav dopolnjuje ta trikotnik ekonomskega upravljanja, ki ga sestavljajo fiskalna konsolidacija, strukturne reforme in naložbe. Vse, vsa tri področja moramo okrepiti. Eh, torej, eh, mi imamo pač po eni strani izvedbene projekte na terenu. Eh, to ne gre toliko za denar, temveč gre za to, da vzpostavimo ustrezne strukture in da damo tem strukturam sredstva, s katerimi lahko delajo. To pomeni seveda tudi, da potrebujemo bolj enostavna pravila in dobra partnerstva. Kohezijska politika bo omogočila tudi vzpostavitev dobre javne uprave ustvarja okolje zaupanja, eh, ki je lahko seveda tudi zelo prevlačno za tuje neposredne naložbe. Obstaja še nek problem, ki ga moramo razčistiti eh, v bližnji prihodnosti in o tem so govorili že govorniki pred menoj. Kot veste, obstaja neka vrzel eh, med obveznostmi in plačili iz proračuna Evropske unije. Ta razkorak se žal veča iz leta v leto in zelo eh, velike težave imamo pri plačevanju obveznosti. Prišli smo do trenutka, ko je izvedba projektov na terenu že ogrožena zaradi pomankanja sredstev. Države članice se morajo ukvarjati s to neskladnostjo med eh, eh, ob, sprejetimi obveznostmi in proračunskimi odločitvami. Eh, ne morejo Eh, od nas eh, zahtevati da dosegamo rezultate če nam ne dajo na voljo ustreznih sredstev eh, pozivam vas vse ki imate svoje stike ki imate politično moč v svojih državah članicah da poskrbite za to da bo bomo imeli ustrezan evropski proračun. To je proračun za države članice, za eh, ljudi v Evropski uniji. To ni denar eh, in proračun za administracijo v institucijah Evropske unije. Samo šest odstotkov celotnega proračuna Evropske unije se porablja za upravne stroške vseh evropskih institucij. Se pravi, več kot 94 odstotkov proračuna se vrača državam članicam in eh, samo majhen del sredstev se uporablja za ukrepe zunaj Evropske unije. Ko zahtevamo ustrezna proračunska sredstva, jih zahtevamo zato, da izpolnimo svoje obveznosti do končnih eh, pogodbenikov in do eh, našega prebivalstva. Torej, prosim, da izkoristite tudi svoje lobije na tem področju. E, torej, e, mi e, moramo torej ukrepati e, na različnih področjih in vključevanje mest je nujno pomembno. Eh, brez eh, mest, eh, ciljev iz Evrope 2020 ne bomo nikoli dosegli. Brez mest ne bo pač uresničevanja evropske agende. Ob koncu svojega mandata kot komisar sem zadovoljen, dosegli smo precejšen napredek, imamo kohezijsko politiko z močno urbano razsežnostjo, eh, vendar jaz ne želim, da to razumete kot nasprotje med mesti in podeželjem. Ne, mi želimo tesno sodelovanje med mesti in podeželjem, kajti eh, mi enega ne moremo ločevati od drugega. Tu prihaja do prekrivanja in mi zelo dobro vemo, kako ljudje eh, to občutijo in kako gledajo na to. Torej dejstvo, da imamo sedaj to novo urbano razsežnost, se odraža v novem obdobju in 50 do 60 odstotkov eh, denarja bo šlo eh, eh, v korist urbanih območij, torej denarja iz ESRR-ja. E to pomeni, Eh, da eh, bomo dosegli dvakrat eh, več kot minimalna zahteva petih odstotkov. Torej, mislim, da je sporočilo jasno, mesta se morajo bolj vključevati v nov politični proces Evropske unije. Potekajo konsultacije, ki bodo objavljene do konca leta, to je zelo pomembno in eh, treba je dejansko še naprej delati eh, z istim eh, eh, zaletom, dragi prijatelji. Dnevi odprtih vrat so vedno pokazali, kako pomembno je skupno upravljanje v evropskih skladih in vse to krepi tudi Eh, vezi med komisijo državami članicami, med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi in deležniki. Eh, vem, eh, da imajo najboljši projekti in tudi najbolj učinkovite mreže svoj začetek v dnevih odprtih vrat. Torej, treba je seveda mobilizirati vere, ustvarjati eh, lasništvo in kohezijska politika s tem lahko prispeva k uresničevanju skupnih evropskih eh, ciljev. Eh, nekateri naši skupni cilji, naprimer cilji iz Evrope 2020, so jasni, vendar mi imamo celo vrsto drugih ciljev, naprimer strukturni skladi so bili mobilizirani tudi zato, da pomagamo v krizi proračunom eh, za javne naložbe, kjer bi sicer prihajalo do velikih eh, težav. Eh, torej, naredili smo reformo in zaradi reforme je kohezijska politika postala instrument, ko s izzivom eh, do leta 2020. In sedaj ob slovesu se seveda želim zahvaliti vsem tistim, ki so omogočili to reformo. Zlasti želim povedati, da zelo cenim delo eh, kolegov v Evropskem parlamentu in odboru regij. Eh, eh Prejšnja predsednica odbora regije v Evropskem parlamentu, gospa Danuta Hübner in tudi eh, Eh, prejšnja eh, predsednica eh, odbora regij, gospa Breso, je igrala zelo pomembno vlogo. In želim se seveda tudi zahvaliti gospodu Angelu Gueri za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli v zadnjih letih z OECD-ju. Seveda se zahvaljujem tudi vsem tistim, s katerimi sem lahko sodeloval v zadnjih petih letih, mnoge vidim tu eh, v dvorani, srečevali smo se ob mojih obiskih v regijah. Vi ste tisti, ki uresničujete stvari na terenu. Eh, in dejstvo je, da je razvoj regij meni zelo pomemben in bo še naprej pomemben. Eh, moj moja naslednica bo prav gotovo pokazala isto predanost in zauzetost kot jaz. E, v prihodnje se je treba seveda še osredotočiti na dokončanje programskih dokumentov. E, prosim, da ne žrtvujete kakovosti zaradi hitrosti, e, izkoristite priložnosti nove kohezijske politike in delajte dobre naložbe v regijah. Na ta način se lahko spreminjajo uh, življenja ljudi in tudi njihove možnosti. E, do sedaj smo razmišljali o politiki, to je bil čas e, mislecev, sedaj pa je čas izvajalcev in upam, da boste e, uživali v letošnjih dnevih odprtih vrat. Hvala lepa, gospod komisar. In sedaj besedo dobi gospod Jose Angel Guerrero generalni sekretar oecd ja prosim eh, gospa mihajlova gospod predsednik lebran podpredsednik eh, valcarcel komisar hahn dragi parlamentarci in parlamentarke kolegice in kolegi prijateljice in prijatelji zelo vesel sem da sem se vam lahko pridružil na začetku teh dnevov odprtih vrat eh, že več let sodelujemo z Evropsko komisijo in odborom regij in bomo tako sodelovali še naprej, zato da bomo spodbujali učinkovit regijski razvoj. Pred nekaj urami, kot je povedal predsednik Lebran, smo podpisali memorandum z odborom regij. Eh, s tem smo se zavezali, da bomo eh, sodelovali še bolj sistematično. Dnevi odprtih vrat eh, so prišli v pravem času, kajti pomembne so pametne naložbe za ljudi, še posebej v tem času. Šest let že traja kriza, evropski državljani zahtevajo več eh, rasti, eh, bolj zeleno prihodnost, boljša delovna mesta. Ta seznam je dolg, mogoče predolg za omejene vire za naložbe, zato je pomembno, da se investira pametno in strateško. Če želimo narediti napredek pri izpolnevanju ciljev za naše državljane, potem moramo ravnati odgovorno. Odgovorni smo za večino eh, naložb. 72 odstotkov leta 2013 eh, je bilo neposrednih javnih naložb. Eh, pomembno je to za zdravstvene sisteme, šolske sisteme in tako naprej. In, uh, To je bil tudi kriterij, eh, ki smo ga upoštevali pri našem delu. Med letoma 2007 in 2012 se, so, se je stopna naložb v državah OECD zmanjšala za 4 odstotke. Eh, danes bi rad eh, navedel določena orodja in poti, ki jih bomo razvijali še naprej, zato da bi rešili ta problem. Ogledali si bomo, na kakšen način lahko naložbe v prihodnosti prinesejo dolgoročne učinke. Zato je pomembno, da se osredotočamo na to temo in to je zapisano tudi v dveh publikacijah. E, torej pregled regij OECD-ja za leto 2014 in pa kakšno je življenje v vaši regiji. Eh, s tem prispevkom eh, govorimo o različnih regijah, o Sardiniji, eh, o severu Nizozemske, o Newcastlu, potem Južna Danska, Rim, Italija, potem Morelos v Mehiki in pa uh, uh, Zaveza združ, uh, Združenih držav. Uh, za trajnostni razvoj, torej v ZDA. V tej publikaciji, kakšno je življenje v vaši regiji, se dotikamo posameznih regij. Naše regije ne skrbi samo BDP in BDP na prebivalca in pri oblikovanju politik ne izhajamo samo iz tega. E, ne gledamo samo na e, posamezne kriterije in merilnike, ampak jih združujemo. Razvili smo nacionalne indikatorje, zdaj pa smo šli še korak naprej. Številni dejavniki, ki vplivajo na vsakdanje življenje ljudi, se namreč določajo na lokalni ravni. Prosim vas, raziščite našo interaktivno spletno stran, kakšno je življenje v vaši regiji. Tako boste lahko. Eh, primerjali uh, eh, 362 regij v 34 državah uh, in sicer govorimo o devetih različnih temah, ki vplivajo na življenje ljudi. Naprimer, uh, govorimo o davkih, govorimo o zdravju. Potem Saško primerjamo s Kansajem na področju brezposelnosti. Govorimo tudi o dostopu do izobraževanja, do delovnih mest, potem nematerialni pogoji, kot je zdravje, varnost. Vse to igra pomembno vlogo, ko govorimo o blagini ljudi in ti dejavniki so zelo odvisni od tega, ki je živite. Nacionalno povprečje nam o tem pove zelo malo poročilo povdarja potrebo, da je treba bolje razumeti, kako od nalož pridemo do ustvarjanja delovnih mest in ustvarjanja enakih možnosti za državljane. Na ta način se nam reč dvigne splošna blaginja. Merimo tudi to, kar lahko enostavno preštejemo, število eh, bolniških postelj, naprimer. To je zelo objektivno. Ampak to vam ne pove veliko o tem, ali so ljudje dejansko zdravi. Če se osredotočamo na rezultate, potem ustvarjamo tudi nove sinergije med različnimi vidiki eh, blaginje in eh, to damo tudi v razmislek politikom. Treba je proučevati različne vidike simultano, eh, naprimer ozelenitev infrastrukture. To ne prinaša samo okoljskih koristi, ampak lahko prispeva tudi k ustvarjanju delovnih mest ali pa k razvoju eh, različnih vrst tehnologije. Urbana središča rastejo, zato eh, ostaja ključnega pomena ciljno investiranje. Eh, dve tretjini ljudi v državah OECD živi v mestih in če bi ocenjevali človeška bivališča, in samo v prav teh bivališč, potem bi eh, na vse skupaj gledali drugače. In OECD je razvil bazo podatkov, metropolitansko bazo podatkov, več kot 200 mest je v to vključenih eh, na osnovi neke skupne definicije. In potem imamo tukaj ogromno podatkov eh, za 275 največjih mest. Tam živi polovica prebivalstva držav OECD. Mm, ta načrt smo precej eh, dobro eh, razvili in priporočila, ki izhajajo iz te baze podatkov eh, v politične namene, imajo velik pomen. Na ta način nam je omogočeno, da lahko primerjamo tudi življenje v mestih z življenjem na podeželju. imamo eh, majhna eh, mesta in pa na drugi strani metropolitanska mesta. Eh, torej, razvoj mest ugodno vpliva ne samo na samo mesto, ampak tudi na območje v obsegu 200 km okrog mesta. Tukaj gre tudi za proučevanje uh, razkola oziroma eh, vrzeli med razvojem v mestih in razvojem na podeželju. Zato smo razvili tudi eh, urbano-podeželska partnerstva. Mesta so ponavadi eh, produktivna, prinašajo pa tudi svoje stroške, naprimer cene so višje, izdatki za plače so višji. Poleg tega imamo pa tudi uh, stopno onesnaženosti hrupa um, in druge probleme, ki se ne izražajo samo v stroških. Želimo si bolj učinkovitega uh, transporta. To ugodno vpliva na uh, življenje ljudi, povečajo se uh, možnosti za zaposlovanje, z javnim prevozom ljudje lažje dostopajo do eh, delovnih mest, manje izpustov in tako naprej. Morali bi sodelovati, ne pa tekmovati na tem področju. In eh, določeni vidiki v mestih lahko tudi zasenčijo pozitivne vidike. Veliko je metropolitanske fragmentacije če bi ukrepali po posameznih delih mesta, bi to prineslo boljše koristi za državljane. Kako bi morali vlagati? Glavni izziv je na lokalni ravni EU. Eh, pomembne so lokalne skupnosti, ki jih je v Evropi več kot 90 tisoč. Eh, mnoge so bile ustanovljene že dolgo nazaj v različnih okoliščinah, naprimer francoski departmaji. Eh, so bili ustanovljeni na podlagi merjenja časa, ki, ga, ki so ga potrebovali eh, za potovanje s konji. Ta definicija departmaja pa se je ohranila. Potem uh, imamo grofije na švedskem, ki izhajajo že iz leta 1630. vprašati se moramo, ali so te strukture eh, še vedno učinkovite, ali odražajo realnost v mestih in na podeželju. Imamo eh, regionalni pregled za leto 2014, kot sem rekel. Polovica držav OECD-ja so v procesu eh, vzpostavljanja reform občin. To smo zapisali v naši publikaciji. In eh, tukaj gre predvsem za politične enote znotraj posameznih držav. Države morajo premisliti, kako bodo izvedle eh, take reforme, kajti to je vse povezano s stroški. Potem je treba razmisliti, kako bodo vlade na različnih ravneh bolje sodelovale in kako se bodo izognile, naprimer, podvajanju investicijskih projektov. Naš eh, pregled za 2014 vključuje tudi priporočila o učinkovitih javnih naložbah eh, na posameznih ravneh upravljanja. To je glavni instrument OECD, ki se ukvarja predvsem eh, z podnacionalnimi vladami oziroma organi. Gre za torej, javne naložbe na različnih ravneh vladanja omenjamo tri skupne izzive, kako se vlade lahko koordinirajo na različnih ravneh. To je prvi izziv, torej eh, različne ravni upravljanja imamo, kako lahko ukrepijo kapaciteto investicij in zagotovijo primeren investicijski okvir. Odbor regije je podprl ta načela in to nas zelo veseli. Eh, partnerski sporazum in kohezijska politika tudi vključujejo eh, številne izmed teh dobrih praks. Upam, eh, da boste obe poročili OECD predstavljali koristni urodi za vas in za vaše delo pri spodbujanju eh, pravičnejše zelene rasti in pri izboljševanju vsakdanjega življenja ljudi. V našem globaliziranem, hitrem svetu um, so državljani eh, hitro in pogosto razočarani. Uh, počutijo se zapuščene, izgubljajo zaupanje v institucije, izgubljajo zaupanje v parlamente, predsednike, v vse institucije, ki smo jih gradili 200 let. Tudi v bančni sistem, v eh, večnacionalke. Naše sodelovanje je zato še bolj pomembno. Vladam in ljudem, našim družbam moramo pomagati, da razvijajo boljše politike za boljše življenje rad bi izkoristil priložnost in se Johannesu Hanu zahvalil. Eh, poleg tega mu želim reči eh, nasvidenje in pa eh, dobrodošli ponovno. Thank you all. Thank you. Thank you, Mr. Hvala, gospod uh, Gurija. Naš naslednji govor pa bo. Uh, video sporočilo uh, strani predsednika Evropske komisije, gospoda Josea Manuela Barosa. Prosim, si lahko ogledamo njegovo sporočilo. Gospe in gospodje, veseli me, da vam lahko spregovorim ob tako pomembni priložnosti. Dneve odprtih vrat, eh, eh, to je resnično pomemben dogodek, Številna omrežja po Evropi uspešno delujejo, izhajajo pa prav iz dnevo odprtih vrat. Veliko projektov, ki se izvajo na terenu, tudi izhaja iz teh eh, dnevo odprtih vrat. Eh, imamo novo kohezijsko politiko, ki tudi izhaja iz takih letnih srečanj. V zadnjih letih smo se srečevali eh, in časi so bili težavni, imamo finančno, ekonomsko, socialno krizo, ki je eh, postavila naš evropski model na preizkušnjo. Ampak eh, na, v nasprotju s pričakovanji nekaterih smo dokazali, da uh, naše sodelovanje uh, prevladuje. Pomagali smo si Ohranili smo Evropsko unijo in evroobmočje in to me je vodilo pri vsem mojem delu. Regionalni voditelji so bili naši najboljši zavezniki. Eh, pomagali so, da je Evropa eh, zdaj močnejša, bolje pripravljena na soočanje s hitro spreminjajočim se svetom. Eh, naše vrednote izhajajo iz solidarnosti in sodelovanja in to se že obrestuje postavili smo temelje za trajnostno gospodarsko rast. Mislim, da smo na pravi poti, ampak moramo biti iskreni, še vedno je kar nekaj dela pred nami. Okrevanje je počasno in uh, ranljivo, krhko je in tudi ni uh, enako porazdeljeno. Poleg tega je politična situacija težavna. Zato je pomembno, da Eh, z reformami zagotovimo našo strukturno rast, eh, trajnostna delovna mesta in pa blaginjo za državljane. Eh, ne moremo spati na lovorikah, ko pa ogromno ljudi, še posebej mladih, že predolgo išče delovna mesta in se že predolgo trudijo za to, da bi si zagotovili dostojno življenje. Nekateri so si prizadevali predvsem za varčevanje Glavni cilj pa je, da zagotovimo delovna mesta, boljše standarde, boljše življenje za evropejce danes in v prihodnosti. In o tem govori strategija Evropa 2020. Želimo spodbujati rast, eh, eh, pametno in vključujočo gospodarsko rast, želimo spodbujati inovacije in to morajo biti eh, glavni gonilci rasti. Eh, rast, eh, ki jo poganja javni ali pa zasebni dolg, ni trajnostna in je umetna. Proračunska konsolidacija in finančna stabilnost sta zato ključnega pomena za zdravo rast in konkurenčnost. Naša ideja pa je bila in je še vedno predvsem rast. Investicije v rast in delovna mesta za prihodnost, eh, predvsem prek raziskav in inovacij, je ključnega pomena in mi eh, v Evropski komisiji smo vse čas govorili, da potrebujemo strukturno konsolidacijo, po drugi strani pa poleg reform potrebujemo tudi naložbe za prihodnost. In to je bil razlog, zakaj je Evropska komisija uh, eh, vse čas uh, trdno branila proračun za naslednjih uh, sedem let. Cilj rasti in delovna mesta Eh, mora namreč eh, dopolnjevati nacionalne cilje v zvezi z rastjo in delovnimi mesti. Eh, evropski proračun mora nacionalne proračune pri tem dopolnjevati. Kohezija lahko k temu veliko prispeva, dobi precejšen delež proračuna in zato je treba razmisliti tudi o prihodnem razvoju kohezijske politike. Spremenili smo kulturo upravičenosti do eh, denarja. Prej so se vlade osredotočale predvsem na nacionalno ovojnico, zdaj pa se osredotočajo predvsem na projekte, ki so povezani z raziskavami, zelenimi delovnimi mesti in tako naprej. Investicijam smo dali novo vsebino in ta novi pristop je vodil partnerske sporazume s posameznimi državami članicami. Vsaka država članica članica mora uh, predlagati strategijo, ki ji potem sledi. In na ta način se bo izboljšala kakovost financiranja. Ne gre namreč samo za samo potrošnjo, ampak za kakovost izdatkov in kakovost financiranja. Ničesar takega pa ne moremo doseči brez vaše angažiranosti na terenu. To je ogromna odgovornost. Kohezijska politika lahko veliko prispeva eh, k izboljšanju vsakdanjega življenja državljanov, lahko izboljša kakovost življenja, eh, daje možnosti za delovna mesta. In to so stvari, ki so našim državljanom pomembne. To so stvari, ki pokažejo dodano vrednost Evropske unije, ki kažejo, da pri Evropski uniji gre za solidarnost. To je bil razlog, zakaj smo se borili za proračun za investicije ne gre za Brusel, to niso investicije v Brusel, ampak gre za investicije v regije, v študente, v kmete. Kohezijska politika ni stara politika. To je investicijska politika in vemo, da v Evropi potrebujemo naložbe, če želimo ustvarjati rast. V zadnjih desetih letih smo šli skozi dramatične trenutke, pritisk je bil velik ampak mislim, da lahko rečemo, da smo pokazali veliko odpornost Evropske unije. Bili smo odporni na zelo močne pritiske in ko so mnogi napovedovali najslabše, najslabši izid, razpade Evropmočja, celo razpade Evropske unije, smo mi pokazali, da so integracijske sile močnejše. Eh, da so močnejše od tistih sil, ki želijo Evropsko unijo razdriti. Naša skupna odgovornost je, da eh, si prizadevamo za svetlejših naslednjih deset let. Bolje smo zdaj pripravljeni eh, na soočanje z izzivi in priložnostmi v tem svetu, ki se tako hitro spreminja toplo se vam zahvaljujem za uh, vašo podporo in za tesno sodelovanje, ki smo ga razvili tekom teh let. V najtežjih trenutkih sem vedno vedel, da bodo voditelji na vseh ravneh, na regionalni ravni, na lokalni ravni, v mestih, ravno zato, ker uh, imajo eh, to odgovornost vodenja, da bodo razumeli težke odločitve, ki smo jih sprejemali. Zato vam želim zelo uspešen teden, uspešne dneve odprtih vrat in veliko uspeha tudi za vaše regije in za prihodnost naše skupne Evrope. Najlepša hvala za vašo pozornost. Tako zdaj pa sledijo izjave poslancev predstavnikov odbora regij in pa tudi predstavnikov odbora um, regij. Dajmo besedo našemu gostu zbora regij najprej. Hvala lepa, gospa predsednica. E, mislim, da. E, zaradi pomankanja časa lahko govorimo samo eh, tako, da en predstavnik eh, spregovori za politično skupino. Začeli bi z ELS. Gospod Schneider, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod predsednica. Opravičujem se, Mihajl. Morda bi lahko tudi omejili čas za govor na dve minuti za vsakega govornika. Hvala. Gospod predsednik, zahvaljujem se vam, ker ste mi dali 100 odstotkov več, kot pa sem pričakoval. Najprej sem želel dejati, da imamo samo toliko časa, da damo pikico na to celotno platno današnjega dne. In zato se bom omejil na splošno pripombo, splošen komentar. Naslov današnjega uh, uvodnega sestanka je rast za vse, rastimo skupaj, growth together. V nemščini lahko to pomeni dvoje, da zrastemo skupaj, da postanemo eno, lahko pa tudi pomeni, da rastemo drug ob drugem, da drug drugega krepimo. In mislim, da glede na splošne izzive, s katerimi se soočamo, potrebujemo slednje. Slednjem se z gospodom komisarjem Hanom, ki je dejal, da smo za prihodne leta na področju kohezijske politike postavili izjemno dobre temelje. Naložbe, eh, rast, konkurenčnost, nova delovna mesta, vse to je možno zaradi našega dela. In posledično bomo lahko tudi znotraj Evropske unije vse povezali, zrasli v nekaj novega in okrepili Evropsko unijo. To je ena izmed pomembnejših funkcij naše kohezijske politike. okvirni pogoji, v, pod katerimi delujemo danes, so danes uh, takšni, da potrebujejo še večje sodelovanje. Tu bi izpostavil naprimer konflikt v Ukrajini, ki ga v preteklih desetletjih nismo poznali. Potem bi izpostavil tudi stanje na Bližnem vzhodu, Islamska država, Severna Afrika. Uh, potem vedno večje številke migrantov, ki so posledica vseh omenjenih dogodkov. Vse to ima posledice za Evropsko unijo in vse to zahteva, da sodelujemo, da stojimo drug ob drugem in da se na te izzive odzovemo skupaj. Kot predstavnik odbora regiji bi dejal, da vsi ti globalni konflikti, oziroma bolje rečeno geopolitični konflikti, eh, neposredno zadevajo tudi regionalne in lokalne skupnosti na takšen ali drugačen način. Se pravi, moramo biti povezani, moramo dejati, delovati na lokalni, regionalni ravni in pokazati, da imamo tudi mi mnenje. Zato sem vesel, da lahko danes skupaj s parlamentom, skupaj ko s komisijo spet sodelujemo pri teh dneh odprtih vrat, tako kot v preteklosti in to je zelo dober projekt. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dajem članu odbora regiji pri parlamentu Tomasu Dojču. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök asszony. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, da ste mi dali besedo. Vesel sem, da sem danes tukaj. Spoštovani gospod komisar, spoštovani kolegi, gospe in gospodje. Dovolite mi, da najprej povem, da sem izjemno zadovoljen, da to pozitivno tradicijo nadaljujemo in da smo zopet priredili dan odprtih vrat oziroma dneve odprtih vrat skupaj z odborom regij. Um, in to nekako pomeni, da moramo začeti analizirati dosežke iz preteklih let moramo se osredotočiti na naloge, ki nas čakajo v prihodnosti. V Evropskem parlamentu smo imeli prejšnji teden predstavitve eh, kandidatov za komisarja in komisarke. V tem kontekstu je odbor za regionalne zadeve pri Evropskem parlamentu, odbor regij, eh, zaslišal gospo Krecu, kandidatko za komisarko, ki naj bi bila v prihodnje pristojna za kohezijsko politiko. Tekom tega hearinga smo slišali, da imamo težavo z akutnimi zadevami, zadevami, ki jih treba rešiti zdaj. O čem govorim? Konec leta 2013 so države članice Evropske unije in pa projekti, ki jih države izvajajo v svojih regijah, stali 23,4 milijarde evrov. Ampak To je znesek, ki je bil sicer namenjen projektom, ampak ni bil izplačan. Projekti so sicer nekako na papirju zaživeli, ampak potem, ko je prišlo do dejanskih zahtevkov za izplačila, je bilo vidno, da um, je 23,4 milijarde evrov sredstev, ki še ostajajo v proračunih. Glede na zakonodajo mora komisija v roku 60 dni preučiti vse zahtevke za izplačila in jih potem, če so ti upravičeni, tudi izplačati. No, ampak eh, v nedavni preteklosti ni prišlo do izvajanja tega pravila in zato je tudi celoten koncept izgubil nekaj verodostojnosti. Uh, Gospa Georgijeva, ki naj bi bila v prihodnji ekipi komisije pristojna za finančne zadeve, je tekom predstavitve, tekom hearinga dejala, da če se bo ta postopek nadaljeval na enak način, bodo zaostanki z izplačili konec leta morda presegli celo 30 ali 35 milijard evrov. res si želim, da bodo dogodki, kot so današnji, oziroma dogodki, kot so dnevi odprtih vrat, pomagali vsem skupaj, da bomo do konca prihodnega leta vse te dolgove, ki jih imamo v okviru kohezijske politike, tudi poravnali. S tem se bo zopet ustvarilo zaupanje zaupanje do sredstev, do komisije, do Evropske unije, kajti sredstva, ki so namenjena za projekte, bodo tudi izplačana. Če se bo to zgodilo, bomo lahko v bližnji prihodnosti lahko že dejali, da se operativni programi izvajajo in da se tudi financirajo. In upam, da bomo lahko danes tudi razrešili takšne države. Hvala. Hvala lepa, Karl-Hein eh, Lambers eh, za ELS v odboru regiji. Spoštovana predsednica odbora, spoštovani gospod komisar, spoštovani gospod generalni sekretar. V tej uri in pol, kar smo tu smo najpogosteje slišali besedo investicije. Če iščemo izhod iz krize, seveda zato potrebujemo pametne naložbe, pametne investicije. In to pomeni, da so lokalne in regionalne oblasti eh, poklicane pred veliko nalogo. V okviru moje politične skupine bomo storili vse za to, da ne bomo zgolj ostali pri uh, trenutni ravni lokalnih in regionalnih oblasti, ampak da bomo njihovo vlogo še okrepili. Prejeli smo tudi osnutek dokumenta, kako naj bi se okrepilo vlogo omenjenih eh, lokalnih in regionalnih oblasti. In mislim, da lahko to združimo tudi z načrti, ki jih eh, e, snuje OECD. S tem bomo lahko uspešni. Je treba pa, pa pri tem upoštevati še nekaj več podrobnosti. Naprimer, kako se lahko nekatera knjigovodska, računovodska načela uh, eh, uprav, uporabljajo tudi na regionalni in lokalni ravni. Uh, Zakaj to omenjam? Zato, ker je precej občin, precej regij v precejšnjih težavah, ko eh, gre za pripravo računovodskih izkazov, saj ne poznajo teh novih načel. Komisar Han, v preteklih letih smo z vami tako dobro sodelovali, da lahko kar rečem, da je zdaj izziv, da je zdaj pred nami pravi izziv, da to delo nekako nadaljujemo tudi v praksi, tudi na regionalni in lokalni ravni. In zato se mi zdi, da bi lahko, naprimer, v okviru sosedske politike uporabili znanje odbora regij um, in ga prenesli tudi v soseščino, se pravi v Ukrajino, kjer bi lahko pokazali, kako lahko tudi Ukrajina napreduje po modelu Evropske unije. Čezmejno sodelovanje bi lahko pomenilo, da bi vlade iz Ukrajine, iz Moldavije, Evropska unija podprla in jim predstavila koncepte, ki jih uporabljamo sami in jih lahko uporabljajo tudi te države. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala. Gospa Krel. Najlepša hvala, gospa predsednica. Neposredno se bom navezala na predhodnika, kolega gospoda Lamberca. Želim se zahvaliti za odlično sodelovanje z komisarjem Hanom v preteklih petih letih in tudi za sodelovanje za, eh, z odborom regij. Mislim, da smo pripravili kar dobro kohezijsko politiko. Vsaj na papirju, ampak zdaj moramo to začeti izvajati v regijah, v občinah. In upam, da bo teden, ki je pred nami, omogočil tudi razpravo o tem, kaj se je že izvedlo, kaj se že izvaja v praksi. Um, in kako se lahko te podrobnosti, ki so že bile opravljene, tudi odrazijo v operativnih programih, ki so zdaj v pripravi. Tudi glede sosedske politike bi se navezala na kolega Lamberca. To je dober znak da komisar, ki je pristojen za kohezijsko in lokalno politiko, uh, je predlagan za komisare za sosedsko politiko. Mislim, da je to dobro pristop, kajti regionalno sodelovanje bi moralo v okviru sosedske politike eh, najti svoje mesto. To je dober primer in upam, da boste res uspešni pri tem. In upam, da bomo lahko tudi pri tem prihodnje sodelovali. Imam pa še eno vprašanje, ki me zelo žuli in želim to izkoristiti zdaj. Kako je s številkami? Kako lahko Evropska unija tudi izvede vsa plačila, katerim se je zavezala, tako da bodo projekti, ki so jih eh, pripravila mesta, ki so jih pripravile občine, regije, eh, tudi izvedeni. Slišali smo, 23,4 milijarde evrov je ta številka za ostanko izplačil. Ali imamo kakšen načrt za to? Govorili ste o 300 milijardah sredstev za naložbe, ampak ne moremo se poprivoščiti, da se poravnajo računi v višini 23,4 milijarde evrov, katerim smo se politično že zavezali v preteklosti. Kako si lahko to privoščimo? Kako lahko potem pričakujemo, da naše zaupanje ne bo izpuhtelo, če pa ne storimo tega, kar govorimo? Zelo dobro bi bilo, če bi, če bi v tem tednu odprtih vrat lahko povedali, kako bo Evropska unija plačala te dolgove, ki jih ima do regije. Hvala. Eh, Verkerk. Hvala, gospod Verkerk. V imenu skupine ALDE se vam, gospa Mihajlova, zahvaljujem za to, da ste eh, organizirali ta sestanek. Hvala tudi gospodu komisarju Hanu, da je zopet uh, omenil razpravo o urbani agendi. Gospod Valkarsel, čestitam vam izvolitvi v podpredsednika Evropskega parlamenta. To pomeni, da imajo tudi regije in lokalne oblasti v parlamentu Evropske unije svoj glas. Zahvaljujem pa se tudi generalnemu eh, sekretarju OECD, gospodu Guriji, kajti v vašem govoru sem videl, slišal precej idej, precej konceptov, ki sem jih nekako razvijal tudi sam pri projektu Integrirana urbana agenda za Evropsko unijo. To so besede, ki so precej popularne zdaj, kajti uporabljajo jih politiki, eh, snovalci politik, eh, mnenjski voditelji in tako naprej. Ampak zdi se mi, da moramo o tem res govoriti. Govoriti moramo o urbanih eh, območjih, o mestih. Všeč pa mi je tudi to, kar je gospod Gorija dejal o podurbanih konceptih. Kaj je regija? Regija je nekaj, kar lahko prepotujemo na konju v enem dnevu. To je zgodovinski koncept. Ampak danes pa bi lahko rekli, da je regija nekaj, kar lahko prevozimo s kolesom v enem dnevu. To je lahko regija. In takšne primerjave daje celotni razpravi nov značaj. Vsi govorniki pred menoj so dejali, da potrebujemo bolj ciljeno financiranje, da bodo sredstva res prišla do eh, občin in pa do regij. Poročila OECD nam pri tem pomagajo, kajti ustvarjamo si nove pristope, nove, nova znanja o dogajanju v regijah in posledično smo lahko tudi bolj uspešni pri pripravi smernic in pri oblikovanju finančnih ovojnic. Upam, da bomo lahko s sodelovanjem res dosegli to, kar si želimo. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospod Tomašič iz EKR. Hvala lepa. Kohezijska politika. Najlepša hvala. Kohezijska politika je glavno investicijsko orodje Evropske unije in tu gre za tretjino proračuna Evropske unije. E, eh, 300. 51 eh, milijard eh, evrov je namenjenih eh, evropskim skladom in sedaj potrebujemo vzdržne programe, s katerimi bomo um, uresničili strategijo Evrope 2020. Najprej moramo seveda v Evropi utrditi temelje, specializacijo. Bodo seveda regije lahko um, nalagale v pomembna področja in eh, tu seveda potrebujemo jasne eh, cilje in eh, potrebujemo rezultate, ki jih je mogoče kvantificirati. Mi moramo namreč imeti možnost, da preverimo, ali smo s temi naložbami dosegli cilje rasti in ustvarjanja delovnih mest. Se pravi, potrebujemo maksimalni učinek glede rasti in povečanja konkurenčnosti. Eh, kohezijska politika mora postati eh, pravi motor eh, gospodarskega okrevanja v Evropski uniji. Hvala lepa signora presidente onorevoli colleghi gospod silberg je naslednji. hvala gospa predsednica. spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki odbora regij. V imenu moje politične skupine vas pozdravljam pri nas. Pozdravljeni gospod komisar Han, In pozdravljen tudi gospod sekret, generalni sekretar OECD, gospod Gurija. Dobrodošli na tem uvodnem sestanku od dneva odprtih vrat. Gospod Han, čestitam vam tudi za to, da ste postali kandidat za komisarja v prihodnji komisiji. Mislim, da bi morala Evropska komisija vsekakor upoštevati poročilo OECD glede boljše regionalne politike, sploh ko gre naprimer za kmetijsko politiko, regionalno politiko, kajti s tem bi lahko celotni eh, Evropski uniji res namenili pozornost eh, tam, kjer si jo zasluži. Imamo vprašanje. OECD je izvedla kar precej analize pri povezavi med ruralnimi in pa urbanimi regijami. In zdaj me zanima, kako nameravate vi izvesti uh, spremembe na področju politike, krepitve vezi med urbanimi in pa ruralnimi področji in kako to lahko poveže tudi s konkretnimi številkami. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Jakovčič v imenu skupine Alde. Gospodo. Spoštovane gospe in gospodje, rad bi vas pozdravil v imenu poslancev Aldeja v Evropskem parlamentu in kolegom in kolegicam iz odbora regije želim veliko uspeha. Dnevi odprtih vrat eh, so nekaj, kar sem tudi jaz so ustanavljal. Eh, pred desetimi leti in eh, dolga leta sem bil župan eh, v Istri in sem lahko sodeloval pri teh dneh. In vloga regij je v Evropi in kohezijski politiki in demokraciji dejansko pomembna. Pridružujem se kolegom iz ELS-a in SND-ja, ko govorijo o pomakljivem financiranju projektov, eh, ki so sprejeti, ki so že eh, uresničeni. In tudi v imenu skupine ALDE pozivam komisijo in vse tiste, ki morajo razrešiti problem financiranja, naj to storijo čim prej, kajti očitno obstaja velika zaskrbljenost pri partnerjih po celi Evropi. Kar pa želim posebej izpostaviti danes je nekaj drugega. Dolgo časa sem razmišljal o tem, eh, kje so pač problemi eh, absorpcije in uresničevanja različnih projektov in zakaj določene države ne uspejo pobrati denarja iz eh, evropske blagajne in ga usmeriti v svoja mesta in regiji. mislim, da bi bilo treba na evropski ravni in tudi v državah pripraviti eh, neko delovno skupino za krepitev absorpcijske moči posameznih regij. Mislim, da moramo na tem področju vsi nekaj storiti zaradi tega, eh, ker državljani, ki eh, zvedo, da denarja ne bodo dobili, ne bodo podpirali nikogar med nami. Torej, mi moramo poskrbeti za to, da denar pride tja, kjer je potreben. In v tem kontekstu bi morala nova komisarka, to ji bom tudi predlagal, eh, pripraviti nek krizni menedžment eh, za posamezne eh, situacije. To bi lahko pomagalo državam in regijam, ki ne uresničujejo ustrezne absorpcijske stopnje za sredstva Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Kimver. Um, East... Najlepša hvala in v imenu skupine EKR pozdravljam to razpravo, ki je zelo kakovostna. Gospod Gurija je govoril o pomembnih področjih, primer o sodelovanju. Jaz pa bi izpostavil tri področja, v katera verjame naša skupina. Področja, kjer menimo, da je treba praviti več dela, biti bolj osredotočen. Najprej dostopnost do mm, regije, ki so oddaljene, ki imajo geografske predestine. Geografske predispozicije, ki so pač zapletene, naprimer gorske regije, otoki in tako naprej. Te regije so prečkrat zapostavljene in včasih morda na nekatere stvari gledamo kot na samoumevne, pa za te regije niso. Mislim, da bi morali razpravo o teh regijah povzdigniti na raven, ki si jo zaslužijo. Prav tako moramo razviti odpornost in pa pripravljenost na naravne nesreče. Pri, pripravljenost um, in pa odpornost na nesreče mora biti ključna. Poleg tega pa se moramo osredotočiti na zmanjšanje upravnih in pa finančnih uvir. Tukaj moramo biti zelo učinkoviti, kajte s tem bomo povečali stopnjo črpanja sredstev, ki bodo potem na voljo našim lokalnim in pa regionalnim oblastem. Hvala. Like to... Najlepša hvala. Gospod Bronis Rope. Najlepša hvala, gospa predsednica. Novinec sem v Evropskem parlamentu. Prej sem bil 22 let župan. Zato lahko iz prve roke povem, kaj lahko regionalne in lokalne oblasti storijo za naše državljane. Zelo sem vesel, da vas lahko danes nagovorim v imenu skupine GUE. Evropa se začne pri državljanih. In zato menim, da je naslov letošnjih dnev odprtih vrat Smart Investment for People zelo dober, kajti izboljšati moramo našo konkurenčnost, izboljšati moramo življenje naših državljanov. Preprečan sem, da večina voditeljev na regionalni in lokalni ravni ve, da više stopne blaginje ne bomo dosegli brez večje kohezije. Lokalne in regionalne oblasti danes igrajo veliko vlogo, saj so najbliže državljanom in zato se naš odbor regij še vedno trudi za izboljšanje kohezijske politike v praksi. Naša politična skupina bo storila vse, zato, da Evropska komisija izpolni svoje obljube na področju kohezijske politike. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Damato. Najlepša hvala. Govorila bi o majhnih in srednje velikih podjetjih. Ta podjetja moramo povezati z zgodovinskimi lastnostmi, zgodovinskimi karakteri mest in pa naših regij. Kajti na ta način bomo lahko izboljšali življenje naših državljanov, pa tudi njihovo zdravje in pa tudi, tudi njihovo počutje. O čem govorim? Govorim o industrijskih mestih, ki so zaradi propada industrije ostala na mestu, ki se ne razvijajo več, ki propadajo ne, na zadnje in zato moramo tem posvetiti veliko pozornost. Odbor regij, Evropski parlament, pa tudi komisija. To je stališče naše skupine. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi zaključek tega vodnega sestanka. In zato bom dala besedo gospodu Valju Karselu za zaključne besede v imenu Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. No, ne bom govoril na dolgo in široko, kaj ti sledi skupni sestanek odbora regije eh, in pa eh, komisije Koter iz odbora regije. Tako da bom kratek. Še enkrat najlepša hvala vsem, ker ste prišli danes na ta sestanek eh, od dnevu odprtih vrat 2014. In upam, da boste res izkoristili vse delavnice, ki so vam na voljo. Seveda, tehnično delo je pomembno, ampak tako pomembno je tudi ustvariti povezave z predstavniki drugih regij, drugih občin. Pomembno je, da si izmenjujemo izkušnje in prakse za to, da bo naslednjih sedem let regionalne in kohezijske politike uspešnih za Evropo. Na ta način Eh, bo to predstavljalo velik uspeh tudi za državljane. Toliko z moje strani. Hvala. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Tako, zdaj pa dejanski zaključek. Dajem besedo podpredsednici odbora regij. Prvi podpredsednici odbora regij, gospe Marini. Najlepša hvala, gospa predsednica in hvala vsem, ki ste danes tu. Hvala za vse prispevke, ki smo jih danes prejeli ali pa slišali eh, strani poslancev in poslank Ruskega parlamenta, potem predstavnikov odbora regij, eh, odbora za regionalne zadeve pri parlamentu in pa predstavnika OECD, gospoda Gurije, Danes smo v zelo pomembnem času za regije, za lokalne oblasti, kajti danes gre za kakovostno izmenjavo mnen, izmenjavo praks. Letos, na letošnjih dnevih odprtih vrat, bomo predvsem govorili o pametnih investicijah. To so investicije, ki lahko sprožijo gospodarsko rast in pa. Mm, imajo za posledico nova delovna mesta. Pametne investicije pa pomenijo tudi izboljšanje življenj naših državljanov. To temo smo izbrali zato, ker smo na začetku novega programskega obdobja kohezijske politike med letoma 2014 in 2020. Kar zadeva lokalne in pa regionalne oblasti, želim izpostaviti, da je kohezijska politika eden od največjih instrumentov. V nekaterih regijah bo celo edini instrument, ki ga imajo regionalne in pa lokalne oblasti na voljo za uh, financiranje projektov, za, finan za zmanjševanje neenakosti med regijami in pa za v bistvu zmanjšanje neenakosti v regijah samih. Se pravi, v nekaterih regijah je to edini instrument, edino orodje, kako lahko oblasti zmanjšajo neenakosti. Navezala bi se tudi na komentar gospoda Gorije, ki je dejal, da potrebujemo instrument, orodje, ki presega zgolj eh, bruto domači proizvod. Najti moramo instrument, ki bo pokazal, kako učinkovito lahko izboljšamo življenje naših državljanov, ne samo njihove denarnice. Z BDP-jem ne moremo meriti vsega. In seveda smo zaradi višjega BDP lahko morda tudi bolj srečni, lahko bolje živimo, ampak to ni vse. In zato smo se mi odločili, da gremo v to smer. Odbor regije se je odločil za to, um, ker skuša najti nove kazalnike, kako učinkovita je kohezijska politika, ki jo Evropska unija izvaja. Gospod predsednik Voznjak, si je ogledal učinke kohezijske politike v letu 2013, kar pomeni, da v bistvu potrebujemo nove kazalnike, ki bi pokazali stvari, ki jih enkrat še nismo vrednotili. Moramo biti pa previdni, ko gre za vrednotenje stanja v letih 2008 do 2013. 20 odstotkov manj naložb v javnem sektorju. Vse to zaradi krize. Šesto kohezijsko poročilo je pokazalo, da če bi se. Uh, nehalo črpati sredstva iz strukturnih skladov, bi bila ta številka še bolj dramatična. Evropska kohezijska politika je bila v času recesije ena izmed najpomembnejših, um, kajti predstavljala je najpomembnejši vir za lokalne in regionalne oblasti. Delo, ki smo ga opravili danes, se pravi prispevki, ki smo jih slišali, in pa prispevki, ki še bomo slišali tekom številnih delavnic, um, sestankov v tem tednu, nam bodo pomagali pri oblikovanju prihodnih operativnih programov, da bodo ti še bolj kakovostni. Komisija je pred, pred, predstavila pristop, ki smo ga v odboru regiji podprli, in sicer, da bi porazdelitev sredstev po razdelitev sredstev po Um, znotraj strukturnih skladov porazdelili na posamezne projekte. S tem bi lahko zagotovili, da se bodo ta sredstva počrpala hitreje na vseh ravneh. In zagotoviti je treba, da pride tudi do sofinanciranja strukturnih skladov, oziroma da pride do sofinanciranja sredstev tako na lokalni ravni, kot regionalni in nacionalni ravni. Ta sofinanciranja bi lahko povzročila morda tudi pristop, ki ga pakt za stabilnost in rast zaenkrat ne predvideva. Ampak zato moramo najti rešitev. Mislim, da nima smisla tukaj iskati nekih zaključkov. Počakajmo najprej na konec tega tedna, da bomo videli, kakšni so novi predlogi, kakšna so razmišljanja, kaj smo storili v preteklosti in da lahko potem res vidimo, kako izboljšamo stvari za naše državljane v praksi. Hvala. Was... Najlepša hvala. To je bil zadnji prispevek v našem otvoritvenem sestanku na samem začetku naših dnevov odprtih vrat. Sedaj bomo pa imeli skupni sestanek odbora regij iz eh, Evropskega parlamenta in eh, komisije Koter eh, v odboru regij. Prosim govornike, da zasamejo svoja mesta. Gospe in gospodje, prosim, da zauzamete svoja mesta. Nadaljevali bomo skupnim eh, sestankom obeh odborov. May we begin? Lahko začnemo. Prozivam člane odborov, da zauzamejo svoje mesta in da lahko začnemo s sestankom. Najlepša hvala. Dear Mr. Vozniak, spoštovani gospod Vozniak, spoštovani člani komisije Koter v odboru regiji, spoštovane kolegice in kolegi iz Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Vesela sem, da vas lahko danes pozdravljam v Evropskem parlamentu. Prvič imamo eh, ta skupni sestanek v tem hemiciklu. Upam, da bo današnji sestanek priložno za izmenjavo mnen in za začetek eh, plodne razprave o eh, skupnih področjih delovanja. V času pogajanj o Eh, zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko v obdobju 2014-2020 je naš odbor eh, v veliki meri profitiral zaradi nasvetov in izkušenj, eh, ki so jih nabrali naši kolegi v komisiji Koter. In mi seveda pričakujemo tudi vaše prispevke v eh, času implementacije, zlasti pa seveda pričakujemo vaše mnenje v zvezi s šestim kohezijskim poročilom. Zavedam se seveda pričakovanj, ki ste jih izpostavili v resoluciji odbora regij iz junija 2014 na področju zakonodajnega mandata Evropske unije. Eh, naložbe eh, v občinah, ki naj bi prinesle več delovnih mest rasti in uh, trajnosti, uh, so zelo pomembne za prihodnost uh, Evropske unije. Uh, v regiju je naša agenda zelo jasna. V prihodnjem letu se bomo osredotočili na šesto poročilo o gospodarski, socialni in teritorijalni koheziji, o urbani razsežnosti evropskih politik. Razvili bomo smernice za uh, ukrepe, ki bodo pač povezali učinkovitost eh, eh, porabe eh, sredstev iz skladov in zdravim ekonomskim upravljanjem. Gospe in gospodje, danes bomo govorili o tem, kako bomo mesta in regije spravili na pot v smeri rasti in konvergence, kako bomo pač najbolje uporabili nove kohezijske instrumente. Mislim, da je to zelo relevantna razprava. Pred nami je eh, leto polno izzivov eh, in za nami je desetletje finančnih in ekonomskih težav in s tem so naše regije ranjene in evropski skladi morajo pač eh, tudi ponuditi neke rezultate vrednote in sicer kar se da hitro in učinkovito. E, mi vemo, da je e, nov evropski proračun za regionalno politiko bil dosti krat tarča napadov in e, seveda vsi hočejo natančno vedeti, kako se uporabljajo regionalna sredstva in mi moramo seveda spoštovati naše proračunske zaveze v okviru srednjeročnega mestnega pregleda eh, večletnega finančnega okvira in eh, naš eh, cilj je seveda, da dosežemo čim več rezultatov na področju rasti in ustvarjanja delovnih mest. Regije in mesta imata centralni pomen pri eh, implementaciji politike in veseli smo seveda, da eh, imamo orodja, kot so eh, eh celostna teritorijalna naložba in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Lokalne skupnosti morajo pač igrati ključno vlogo pri eh, doseganju rezultatov s pomočjo teh novih eh, instrumentov. In, uh, pristop eh, na ravni skupnosti mora seveda biti eh, ključnega pomena. Eh, z boljšim sodelovanjem lahko pač regij in kotr pomagata regijam in mestom v tem procesu. Hvala lepa za vašo pozornost in želim nam plodno izmenjavo mnenj v okviru tega sestanka. Hvala lepa. Spoštovana gospa Mihajlova, spoštovani eh, člani odbora regij v Evropskem parlamentu, spoštovani kolegi iz odbora regij, gospe in gospodje, vesel sem, da smo zbrani vsi tukaj na skupnem sestanku eh, eh, parlamenta Evropske odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj in uh, uh, komisije eh, za eh, politiko teritorijalne kohezije iz odbora regij. Eh, hvala lepa tudi za to priložnost, da smo se zbrali v hemiciklu Evropskega parlamenta. Hvala lepa tudi ekipi eh, gospe Mihajlove in eh, sekretarijata Evropskega parlamenta, ki sta to omogočila. Sedaj pa bi rad naprej govoril Polsko. Spoštovane gospe in gospodje, ponovno smo se srečali odbor in komisija in pozdravljam vse nove člane v odboru regij. Seveda pa pozdravljam tudi vse tiste, ki jih je že poznamo. To so znani obrazi. Pozdravljam torej vse osebe, s katerimi smo lahko eh, sodelovali na področju kohezijske politike. Sedaj seveda živimo v težavnih časih, eh, to je res vroča faza. Sklepajo se partnerske pogodbe, pripravljajo operativni programi. To pomeni seveda, da imamo vsi zelo visoka pričakovanja, kar zadeva novo obdobje. Imamo seveda tudi velika pričakovanja glede tega, kako naj porabimo sredstva, ki se nam ponujajo. Hrati nam pa je tudi jasno, da je Evropska komisija zastavila zelo stroga pravila za porabo teh sredstev. Gospe in gospodje, v prvi liniji moramo izpostaviti, da smo dobili zelo dobre nove eh, instrumente in sicer ITI eh, instrument za eh, celostno teritorijalno naložbo. Vsi se eh, spominjamo tudi pobude eh, na urbanem področju, spominjam se poročila, ki je eh, natančno pokazalo izzive za mesta v naslednjih letih in tam je tudi pisalo, kateri koraki so potrebni za to, da bodo mesta kos izzivom. Zame je kohezijska politika tudi instrument namenjen eh, zbliževanju akterjev, se pravi v mestih, kajti kohezijska politika je povabilo k sodelovanju, je spodbuda k izvajanju skupnih projektov ob podpori eh, sredstev Evropske unije. Na ta način seveda lahko eh, krepimo teritorijalni pristop eh, in pospešimo razvoj. Poleg tega pa lahko tudi ugotovimo, da je eh, sedaj ustvarjen tudi nek nov instrument za eh, Eh, lokalni razvoj, CLLD, to je lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Eh, tudi eh, ta instrument razpolaga s precejšnjimi sredstvi. Gospe in gospodje, bilo je že omenjeno, pogajanja so težavna, potekajo po celi Evropi. In verjetno jih tudi različno ocenjujejo. Mi imamo pravzaprav tudi problem namenske vezave določenih sredstev. To ne ustreza potrebam vseh regij, vendar mi se moramo sprijazniti s tem konceptom, pri čemer pa uh, eh, se pridržujemo pravico, da o tem še razpravljamo. Potem pa imamo tu še koncept eh, tematske koncentracije. To je tudi element, ki ga moramo vzeti zelo resno. In tudi tu imamo pravzaprav še potrebe po razpravi. Hkrati nam pa je tudi jasno, da moramo sredstva iz evropskega proračuna porabiti učinkovito. In naj omenim še nek izziv in sicer prenos znanja. Tu gre za prenos znanja v realno gospodarstvo, ta je zelo pomemben in mi moramo vedeti, da so izhodišča evropskih regij zelo različna in že zaradi tega so pred nami tudi zelo veliki in različni izzivi. Poleg tega smo tudi nekoliko zaskrbljeni s pričo poskusov, da se neposredno posega v regije. Mi moramo bedeti nad tem, da bodo sredstva za kohezijsko politiko dejansko porabljena za regije in za regionalno politiko. E, prav gotovo bo tudi nekaj kritičnih glasov glede porabe teh sredstev in e, morda bodo zahtevali tudi korekture proračuna, vendar mi kot eh, regionalne in lokalne teritorijalne skupnosti moramo storiti vse, kar je v naših močih, da sredstva dobro eh, porabimo. Gospe in gospodje, do sedaj smo govorili o oblikovanju novega svežnja kohezijske politike. Imamo pač eh, krovno uredbo in to so sedaj bila zelo težavna uh, pogajanja, sedaj gre pa za uresničevanje vsega tega, za kar smo se dogovorili in mi se sprašujemo, kako lahko uporabimo vse te nove instrumente v državah članicah, kateri pogoji so potrebni za to, da bi eh, ta nova kohezijska politika z novimi instrumenti dosegala uspehe, kako bodo teritorijalne skupnosti zagotavljale ustrezne kapacitete, zato da bodo spremljale te procese. Zastavlja se vprašanje, ali so procesi poenostavljeni ali pa postali eh, težji. Naj omenim tu zlasti ex ante pogojevanje. Eh, vse to bo tudi vplivalo na hitrost uresničevanja posameznih projektov. In mi se moramo seveda tudi vprašati, kako lahko pomagamo eh, ljudem in regijam, da se bolj uspešno potegujejo za sredstva. Tu so bili uspehi zelo različni in naša naloga je, da olajšamo vsem Eh, tistim, ki se lahko potegujejo za sredstva njihovo delo. Eh, mi imamo še 45 minut za mude, rad bi tudi omogočil razpravo. Če bomo zelo disciplinirani, bodo lahko spregovorili vsi govorniki in eventualno bomo lahko sprejeli tudi še prispevke iz dvorane. Pomembno je, da imamo danes eh, Eh, solidno izmenjavo mnen o tem, kako si predstavljamo eh, novo kohezijsko politiko in njeno uresničevanje. Hvala lepa. Torej, mi moramo organizirati naš sestanek. Eh, prispevki bodo omeje, omejeni v razpravi. Sedaj pa dobi besedo gospod Defa, generalni direktor za regionalno in urbano politiko v Evropski komisiji prosim za vaš govor, gospod Defa. Thank you very much, uh, Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča, spoštovani uh, člani odbora regij, spoštovani predsedujoči Vošnjak, spoštovani člani komisije Koter. Eh, hvala za sodelovanje pri teh dnevih odprtih vrat. Zame je veliko čast da lahko spregovorim pred komisijo eh, Koter in odborom regij. Eh, komisar Han je že dal pregled nad eh, dosežki in reformo v zadnjih petih letih regionalne politike in se vas je tudi informiral o tem, do kam so prišla pogajanja za novo programiranje. Ob koncu je povedal, da je čas za tiste, ki bodo ukrepali, ki bodo delali. In zaradi tega bom jaz v svojem kratkem eh, prispevku predvsem govoril o implementaciji, o uresničevanju. In ta vprašanja so ključnega pomena za uspehe eh, tega programa. Govoril bom predvsem o treh eh, stvarih. Prvo je bilo že omenjeno, torej gre za ta celovit teritorijalni pristop, ki smo ga uvedli v urbana področja. Kako naj ta pristop eh, okrepimo? Govoril bom o ex ante pogojevanju in uh, zahteva se usmerjenost v eh, rezultate in vsemi temi eh, elementi bomo zagotovili, da bodo investicije dosegle čim večji učinek in ob koncu bom govoril o administrativnih eh, zmogljivostih, kar je kondicijo kvanon za uspešno implementacijo. Torej ne začnem z novimi instrumenti, s katerimi želimo uh, olajšati implementacijo lokalnega celostnega eh, razvoja in strategij. Prvo je CLLD, eh, lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Eh, to je instrument, s katerim želimo na lokalni ravni biti kos eh, socialnim, ekonomskim, okoljskim eh, izzivom. Torej, lokalne akcijske skupine bodo pripravljale strategije, vključene bodo predstavniki vseh sektorjev eh, lokalnega interesa. E, tu se bomo opirali na izkušnje iz e, programa LIDER e, in opirali se bomo tudi na pobudo urbanih skupnosti. Programski dokumenti so naslednji. Torej, 16 držav članic želi uporabljati CLLD, Eh, namenjeni bosta dve milijardi eh, evrov eh, za ESRR in ESS. Eh, veliko denarja se bo porabilo v slabše razvitih regijah. Potem pa imamo še ITI-je, to so eh, celostne teritorijalne naložbe. To je zelo zanimiv mehanizem, ki bo omogočil kombinacijo različnih prednostnih nalog in programov eh, znotraj ene naložbe. Torej, v nekem funkcionalnem geografskem področju, eh, kjer imamo neko strategijo, bodo ITI omogočali eh, celosten pristop. Torej, naše preliminarne ocene so pokazale, eh, da 21 držav članic in s tem je pokrit tega 94 odstotkov evropskega prebivalstva eh, namerava uporabiti ITI-je eh, ali za eh, torej trajnostni urbani razvoj eh, v skladu s sedmim členom eh, eh, in poleg tega pa želijo uporabiti tudi sredstva za teritorijalni razvoj z neurbanim fokusom. Torej, omenil sem, da je pomembno, da smo usmerjeni v rezultate. V programih imamo nove mehanizme. Kot veste, eh, je zakonodajalec eh, na predlog komisije eh, predlagal to ex ante kondicionalnost, se pravi, preden se začne naložba, morajo biti zagotovljeni pogoj za čim večjo učinkovitost naložbe. Imamo tri vrste eh, ex ante kondicionalnosti. Eno eh, gre. Eh, Eh, za, eno je zakonodaja, gre za prenos eh, direktiv, eh, drugo je razpoložljivost politik, strategij za koordinirano, učinkovito uresničevanje ciljev, naprimer v prometnem sektorju in tretje pa so administrativne institucionalne zmogljivosti. Torej, treba je zelo natančno pripraviti te naložbe, Včasih e, priprave trajajo let, mesece in leta, vendar ta proces ni enostaven in mnoge države članice bodo morale predlagati akcijske načrte z natančnimi roki, kajti v tem trenutku še ne izpolnjujejo povsem ex ante kondicionalnosti, pa bodo to morale izpolniti najpozneje leta 2016. Katera področja so najbolj težavna? Eno je eh, poln prenos eh, evropskih direktiv, drugo problematično področje je pa zahteva po strategijah. Komisar je govoril o tem, da so strategije na prvem mestu in projekti na drugem eh, mestu. Se pravi, treba je najprej imeti strategijo in to je seveda zelo pomembno na področjih, kot so pametna specializacija, promet, izobraževanje in podobno. Mi moramo zagotoviti tudi, da bodo programi eh, vključeni v širše reformne procese in politike in zaradi tega morajo programi upoštevati eh, priporočila za posamezne države in eh, povedati vam moram, da je ta proces eh, v tem trenutku zelo tekoč. Tretja stvar. In to je tudi povezano s tem, kar sem ravno kar omenil, priporočila za posamezno državo in ex ante pogojevanje. Eh, mi se moramo ukvarjati tudi z administrativnimi kapacitetami, zmogljivostmi. Eh, priporočila za posamezne države predvidevajo tudi izboljšanje administrativnih eh, zmogljivosti in mi imamo tudi določene ex ante Eh, kondicionalnosti, naprimer na področju javne eh, nabave, potem cilj 11, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, to je naprimer zelo pomembno eh, za področje recimo tudi zaposlovanja, vendar to zadeva tudi nas. Torej, mi imamo tu celo vrsto orodij, s katerimi se pravzaprav ukvarjamo z administrativnimi zmogljivosti. Torej, ta administrativna zmogljivost je zelo pomembna za implementacijo programa. Empirični dokazi so jasni. Obstaja velika korelacija med eh, administrativno eh, zmogljivostjo in absorpcijo. Slaba absorpcijska sposobnost eh, je povezana z Eh, šibkim upravljanjem in slabimi administrativnimi zmogljivostmi. Eh, računsko sodišče nas je tudi vsako leto spominjalo na to, da na področju javne nabave, državnih pomoči, eh, vidijo velike šibkosti pri upravljanju in zaradi tega tudi prihaja do Eh, velikega odstotka napak v izvajanju kohezijske politike. Torej, s temi točkami se je treba izredno ukvarjati. Če si ogledamo administrativno zmogljivost, eh, lahko to razšlenimo na strukture, eh, sisteme in orodja in kadri. Vse pa lahko pravzaprav prav popravimo s tehnično pomočjo. Torej, države članice morajo eh, izkoristiti sredstva za tehnično pomoč, zato da izboljšajo svojo administrativno zmogljivost. V preteklosti se tega niso lotevali strateško in to je zelo pomembno in to si moramo tudi zelo natančno ogledati za novo programsko obdobje. moramo eh, ta denar za tehnično pomoč uporabljati strateško tudi za krepitev administrativne zmogljivosti. V mnogih državah eh, bomo imeli eh, še programe Peer 11. Eh, tu ne gre samo za krepitev centralnih administrativnih eh, zmogljivosti, tu bo treba natančno pogledati, eh, katere administrativne sile so pomembne za posamezno področje, naprimer eh, katastri in tako naprej. Mnoge države članice nameravajo uporabiti eh, ta sredstva, vendar marsikje, kjer so ugotovili, da obstajajo določene pomogljivosti na področju eh, administrativnih zmogljivosti, še vedno niso razvili ustrezne strategije. Torej, pomembno je uporabljati tehnično pomoč. E, tehnične pomoči pa v preteklosti ni eh, bilo v zadovoljivi meri in komisija je zaradi tega tudi poskusila nuditi to tehnično pomoč. V eh, GD regijo smo oblikovali enoto za eh, pomoč pri eh, oblikovanju administrativnih zmogljivosti. Samo da eh, veste, kaj mi pravzaprav tu počnemo. Torej, mi nudimo na svete, vodenje na vseh področjih eh, delovanja, se pravi pri eh, eh, pomagamo organom, pomagamo tudi tistim, ki pridobivajo sredstva in podobno. Potem pa javna nabava za praktike. Torej, tu dajemo na svete, kako naj se izognejo najbolj običajnim napakam na področju eh, javnih razpisov. In tudi v okviru dnevo odprtih vrat bomo eh, predstavili naše smernice, naše nasvete na tem področju. Eh, potem junija smo začeli in nadaljevali bomo do marca. Eh, organizirali bomo usposabljanje eh, na področju eh, upravljanja, nadzora. Torej 340 sodelujočih pričakujemo na teh seminarjih. Začeli smo tudi z organizacijo konferenc in delavnic. Gre za boj proti korupciji in goljufijam. De, sodelujemo tudi z Transparency International, z OLAFom in tudi drugimi. Eh, do sedaj smo organizirali šest eh, prireditev, več kot 500 udeležencev je bilo in eh, štiri dogodke še načrtujemo. Tu gre za zelo otepljivo pomoč, ki jo nudi JASPAS. Tu gre za skupno. Uh, Eh, pomoč, čas pa spomaga regijam, ki pripravljajo večje projekte. V letu 2013 so imeli 600 projektov in eh, tu je šlo za eh, volumen 60 milijard. In ne na zadnje pripravljamo tudi nek sistem eh, izmenjave v tem trenutku pod imenom Regio Peer-to-Peer. E, tu gre za izmenjavo strokovnega znanja med različnimi organi za certificiranje, za uh, preglede in tako naprej. Na ta način uh, bodo tudi šibke administracije uh, imele dostop do strokovnega znanja. Torej, tu bomo imeli možnosti kratkih eh, obiskov, študijskih obiskov in podobno. To pripravljamo v tem trenutku. Eh, predsedujoča, gledam na uro. Mislim, da sem na ta način zelo do, eh, na kratko predstavil naše dejavnosti na tem področju. S tem zaključujem svojo predstavitev in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Hvala. Spremite to kot znak dobrega sodelovanja med odborom regij in odborom regij. torej nismo pretirano gledali na uro, zdaj pa imamo še 14 minut za razpravo. Prosim vse člane obeh odborov, da se držite časa, ki vam je na voljo. Hvala. Nek vaš član želi besedo. Gospod Eltridge. Prosim, vsak dobi samo dve minuti za prispevek ali vprašanje. Hvala. Is, uh... Hvala. Prvi dobi besedo gospod Mihajl Šnajder, predsednik ELS uh, v odboru regiji. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica in tudi gospod predsedujoči. Navezal se bom na to, kar sem dejal že prej. Nova kohezijska politika za prihodna leta je kar dobro orodje, ki ga imamo v rokah. Pred nami je zelo ambiciozen projekt in tudi predvsem ambiciozno deljena sredstva za ta projekt. To je ne nazadnje tudi rezultat zelo dobre, eh, zelo eh, pozitivne politike sodelovanja med Koterjem in pa odborom regiji. Jaz sem bil v prejšnjem dobju predsednik odbora oziroma komisije Koter in to sodelovanje je res bilo zelo dobro. Bi se pa oprl na sodelovanje in pogledal v prihodnost. V odboru regij smo že leta 2008 ustanovili ad hoc delovno skupino. E, ta je imela nalogo spremljati takrat nova pravila. Torej, kako se ta pravila, ki so bila takrat nova, izraksi. Hkrati pa je skupina že gledala v prihodnost in skušala oblikovati neke e, zaključke za politiko po letu 2014. In tako so naši predlogi nastali. Oprti so bili na konkretne izkušnje, ki smo jih imeli pri izvajanju strukturnih skladov. Za prihodnost bi tudi predlagal, da naš odbor regij postopa na enak način. Se pravi, še enkrat pripravi ad hoc delovno skupino, ki bi z delom morda začela kar naslednje leto. In delovna skupina bi potem spremljala izvajanje tega, o čemer zdaj tako lepo govorimo spremljala bi to, kar deluje, kar ne deluje in povzela izkušnje pri izvajanju. Potem pa bi lahko res na mizi imeli konkretne eh, komentarje, konkretno delo in ugotovili, kaj moramo izboljšati in kaj je že dovolj dobro. Pa še dvoje. Kom celotna kompleksnost upravnega bremena. To je eno veliko področje, ki ga moramo eh, spremeniti. Potem pa drugič, vsebinska zadeva, kako se bo demografske, kako se bodo demografske spremembe eh, odražale v kohezijski politiki? Oziroma, kako se bo kohezijska politika odzvala na izive demografskih sprememb v prihodnosti? Dvoj za začetek in upam, da bomo res tudi v prihodnosti tako dobro sodelovali kot v preteklosti. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala. Eh, besedo dobi gospod Eltrič. Hvala. Eh, čestitev bi za vse pozitivne prispevke. Mislim, da imamo tukaj vsi dobre namene in uh, veselje mi je bilo, da sem to uh, videl, ampak kot pravi pregovor, pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni, tako da bomo morali iz tega tudi kaj narediti. Ena stvar, ki me je presenetila, je, da smo govorili o lokalnih skupnostih, prebivalcih, kako je treba vse uh, Eh, začeti izvajati v eh, regijah. Torej, decentralizacija je tu pomembna. Zadnji govorec je spregovoril tudi o krepitvi uprave, eh, močnejša in večja uprava. Meni se ne zdi, da bi na demokratičen regionalni način to pomagalo ljudem. Sam uh, predstavljam West Midland, zahodni del Združenega kraljestva. Uh, Ves čas govorimo o regijah in pa uh, večjih mestnih območjih. Uh, v mojem okrožju pa se predvsem govori o Birminghamu, ki postaja vse večji. Ljudje, ki bodo zaobjeti v tem večjem uh, Birminghamu, uh, pa uh, bodo predvsem predstavniki industrijskega, delovskega sloja. Uh, oni se želijo vključiti oziroma se ne želijo vključiti v Birmingham, ker imajo zelo močno regionalno zavest, prebivalci Birminghama pa se tudi ne želijo eh, povezovati z njimi. E, torej, tukaj lahko pride do problemov. E, vem, da vas eh, ne moram ustaviti pri teh vaših namenih in pri vaših dejavnostih, da bi povezovali regije in mesta, vendar pa obstajajo problemi in ljudje se včasih nočejo povezovati. Hvala. Hvala. Gospod eh, Abelbor dobi zdaj besedo iz komisije Kotr. Sam bi rad izhajal iz eh, predlogov, ki jih je podal Mihajl Šnajder, namreč, da bi morali vzpostaviti eh, nek stalen organ med eh, komisijo Kotar in odborom regij. Sam se tudi zauzemam za to in sicer iz razloga, da bi tako omogočili boljše razumevanje izvajanja programov. Odbor regij bi tako lahko bolje izkoristil svojo uh, moč in skušal zagotoviti, da bo prihodna usmeritev kohezijske politike in njenih instrumentov takšna, kot želimo. Prisluhnil sem generalnemu uh, direktorju za regionalno in urbano politiko z Evropske komisije. Koristno bi bilo, če bi države članice ki niso zaprosile za uvajanje ITI, bile imenovane. Sam lahko imenovam, imenujem eno. In zagotoviti moramo, da bi skladi uh, ESIF, torej Evropski socialni investicijski sklad, da bi se lahko porabljal tudi za kohezijsko politiko to bi lahko uporabljali tudi organi, ki so neki umestni organi in eh, posredujejo pri dodelevanju sredstev. Sam prihajam iz Cornwalla. Dolga leta smo imeli cilj v odboru regij, da bi vzpostavili celovit pristop do teritorijalnih dejavnosti. To se je spodkopalo zato, ker določene države in regije ne želijo pristopa ITI, eh, torej celostne teritorijalne naložbe. Mislim, da bi bilo koristno za komisijo Koter in odbor regij, če bi imeli tak eh, stalen organ, tako bi lahko eh, združevali in povezovali lokalno in regionalno znanje. Tako bi lahko strokovnjaki iz regij sodelovali s poslanci Evropskega parlamenta. Eh, mogoče vsak mesec, eh, vsaka dva meseca ali celo enkrat na leto bi na ta način eh, izmenjali mnenja in izkušnje glede tega, kako se izvajajo programi. Člani in članice odbora regij in pa komisije Kotr bi to pozitivno sprejeli in sam se pridružujem predlogu, ki ga je podal Mihajl. Uh, Hvala. Gospod Deli dobi besedo. Hvala, nadaljeval bom v mađarščini. Najlepša hvala. Navezal se bi na kolege, ki so govorili pred menoj. Ti kolegi so že ob koncu prejšnjega dela uvodnega sestanka dejali, da je treba povečati eh, zmožnost absorpcije sredstev v regijah in po mestih. S tem se strinjam. Gospod generalni direktor DG Regio je prav tako dejal, da bi Evropska komisija eh, morala biti še bolj aktivna v tem oziru in pomagati regijam in pa lokalnim oblastem, ker jim ta način podpira njihovo delo in jim pomaga. Morda se zdi, da trkam po odprtih vratih, ampak zdi se mi izjemno pomembno, kar je pomenil gospod generalni sekretar OECD. Gospod Gurija je govoril o tako imenovanem interaktivnem dosjeju in zdaj ne vem, ali govorimo tukaj o neke vrste podatkovni bazi najboljših praks naprimer, ko gre za kar se da dobro porabo sredstev iz kohezijskih eh, verov. To bi bilo zelo dobro, kajti odlično bi bilo imeti takšen priročnik, takšen, takšen repozitori, kjer bi bili zbrani vsi podatki, kako je kdo črpal sredstva in kako je bil uspešen pri tem. Če bi imeli tak instrument, bi lahko ustvarili evropsko sliko o tem dogajanju. In zelo koristno bi bilo za vse nas, če bi se imeli možnost opreti naprimer, na uspešno izvedene projekte um, in te izkušnje potem uporabili pri programih prestrukturiranja v posameznih regijah. Prestrukturiranje se dogaja, ker to je neizbežno in če bi imeli na voljo pomoč oziroma neke vrste podatkovno bazo, bi se lahko s tem pomagali. S takšnimi podatki pa bi lahko tudi videli, kakšne so kvalitativne razlike med posameznimi regijami. Lahko bi videli, zakaj so nekatere regije boljše pri črpanju sredstev kot druge in kako to spremeniti. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Voznjak. Na seznamu imam še devet oseb, ki se želijo javiti k besedi. Eh, gospod Perkerk je naslednji. Mak graag gebruik van de gelegenheid. Hvala. To priložnost bi rad izkoristil zato, da se obrnem na našega poročevalca v odboru v regiji. In sicer gre za novo agendo za mesta. Upozoriti želim na pomen mest. Mesta postajajo uh, gospodarska, gospodarski center, tam eh, je veliko izzivov, eh, naprimer eh, veliko tveganje za priseljevanje, potem brezposelnost, energetika in tako naprej. Vse to se dogaja v mestih. Tam zdaj živi 70 odstotkov našega prebivalstva. Kmalo bo številka dosegla 80 odstotkov, tako da so mesta res ključnega pomena pri tem, ali bo Evropa v naslednjih desetletjih uspešna. Osredotočiti se moramo zato na mesta v evropski politiki in omogočiti, da bo denar pravilno porabljen. Veliko je bilo političnih izjav, eh, veliko razprav in resolucij in mogoče bi bil zdaj čas za belo knjigo o evropski agendi za mesta. Naj to priložnost izkoristim še zato, da se obrnem na kolege v odboru regije Evropskega parlamenta da podprejo to našo željo. Vprašanje za poročevalca pa bi bilo naslednje. Kdaj bomo prišli do te bele knjige? Thank you. Hvala. Želi besedo kdo iz odbora regi? Ne, gospod Voznjak. Okay. Gospod Kimer, želite besedo? Um, um, Hvala. V imenu EKR se zahvaljujem gospodu eh, iz Evropske komisije za njegove eh, besede. Moramo pa se osredotočiti tudi na tiste dele, ki niso del mestnih območij in to je mogoče bilo pozabljeno. Gospod uh, Gorija uh, uh, je znan po svojih eh, močnih izjavah, dokumentih in stališčih. Zdaj gledam eh, njegov eh, dokument, pregled regij in mest, torej mesta, se predvsem omenjajo, drugi deli pa ne. Ne strinjam se z vsem, kar je tu zapisano. Amerika ima verjetno eno največjih številk eh, organov in oblasti različnih oblik, verjetno na celem svetu. Eh, pa se mi zdi, da bodo tudi oni se vprašali, ali so res gospodarsko in ekonomsko neučinkoviti. Fragmentacija to ni posrečena beseda, kajti eh, različne strukture delujejo v različnih regijah in na različnih ozemljih iz tega izhaja, kot da bi potrebovali neko diktatorstvo za to, da bomo učinkovito vodili gospodarske sisteme, vendar temu ni tako. Zato spodbujam lokalne oblasti, da se s tem ukvarjajo. E, verjetno je manj bolje oziroma tako je to e, zapisano tukaj. Eh, manj upravljanja bo bolje, pa se s tem ne strinjam. Moramo se osredotočiti na eh, koristi Evropske unije. Okay. No, like to... Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Kosta, predsednik komisije CIVEX. Obrigado, senjor eh, prezident. Hvala gospod predsednik. Eh, velika razlika obstaja med eh, besedami, ki jih eh, izrečemo, ki ste jih izrekla gospod komisar in gospod Vufa. Vsaj kar zadeva mojo državo Portugalsko in to obžalujem. Sprašujem se, kako eh, je komisija podpisala pridružitveni sporazum, ko pa občine niso imele nobenega glasu pri tem. Tudi ne vem, kako lahko govorimo o upravljanju na več ravneh in o sodelovanju občin, ko pa pravzaprav Evropska komisija izvaja nek delni program v moji regiji, kjer občine upravljajo samo 10 odstotkov proračunskih sredstev. Pa še nekaj. Nerazumljivo se mi je zdelo, kako je komisija eh, razložila celostno teritorijalno naložbo. Evropski parlament je Eh, naredil, da celostna teritorijalna naložba ne. Da se lahko zgodi, da ta celostna teritorijalna naložba ne odgovarja nobenemu konkretnemu območju. Eh, tukaj naj bi šlo za povezovanje z zasebnim sektorjem, z univerzami, nevladnimi organizacijami in drugimi združeni. To se lahko dogaja samo na lokalni ravni, ne pa na centralni ravni. V našem pridružitvenem sporazumu eh, piše, da teritorijalna združenja, da se eh, samo porazdelijo po eh, državi oziroma po skupnostih, ne da bi pri tem prišlo do sodelovanja z občinami. Obstajajo sicer združenja, ampak niso vključena v eh, regionalno politiko in v strategijo Evropa 2020. Dve točki bi izpostavil. Prvič, kako je mogoče, da imamo urbano politiko, potem pa se kohezijski eh, skladi ne izvajajo in ne uporabljajo pri energetskih vprašanjih, eh, pri določenih eh, stavbah, zemliščih in to tudi ne omogoča, da bi prišlo do učinkovitega financiranja urbane mobilnosti. Boj proti podnebnim spremembam ne sme izpustiti mest, kajti ravno v mestih eh, se eh, proizvede 70 odstotkov toplogrednih plinov. Vlagati v energetsko učinkovitost pomeni vlagati v trajnostno mobilnost in trajnosten promet. Komisija pravi, da želi inovativne dejavnosti pri uh, mestnem prometu. E, tukaj gre za dejavnosti, ki jih ne financira nacionalni proračun, ampak neposredno Evropska komisija. Želim uh, vedeti, kako bo Evropska komisija vodila to področje. Eh, trajnostne urbane mobilnosti. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospodu Salvatore Učiku. Hvala, predsednica. Mislim, da moramo to razpravo povezati še z drugimi vidiki. Prvi tak vidik je nesposobnost lokalnih oblasti, vsaj na mojem območju, to so južni italijanski otoki, torej nesposobnost, da bi razumeli cilje in strategije Evropske unije. Določene regije eh, se zdijo zmedene, ne znajo izkoristiti sredstev, ki so jim na voljo. Ta sredstva so namenjena strukturnim temam in področjem, ki so ključnega pomena za življenja državljanov. Mislim, da je pomembno obravnavati to vprašanje, ki je povezano z DG regijo. Imamo strateške prednostne naloge in potrebujemo nov pristop do načrtovanja politik. Govorite o novih organih, ki naj bi povezali metropolitana območja z drugimi. Na regije ne smemo gledati kot na osamljena ozemlja oziroma izolirana ozemlja, ampak kot območja, ki se koordinirajo med seboj in to naj bi se preneslo tudi v strategije in cilje. Mislim, da potrebujemo tudi kulturo in da mora izobraževanje biti v središču naših prizadevanj. Podpreti moramo trajnosten razvoj v mestih in se osredotočiti na problematična območja in njihove posebnosti. To so projekti odprtega razvoja in to lahko. Eh, financira tudi sklad za regionalni razvoj. Na ta način bi izvajali širše programe in se bolje soočili z izzivi regij. Hvala. Gospa Ferlangeren dobi besedo. Uh, Hvala, govorila bom švedsko. Fru ordförande, region, komitee, ledamöter, kvoterutskott, spoštovani člani odbora regi, komisije Koter. Zelo koristno je za nas, da smo eh, tukaj in da lahko razpravljamo z vami. Radi bi uporabili ta nova orodja in si tudi izmenjali mnenja, eh, kako naj regije uporabijo svoja znanja za izkoriščanje sredstev in za izvajanje partnerstev strategija za kohezijsko politiko za to obdobje vključuje tudi jasno vodenje oziroma upravljanje strani EU. Namen pa je, da se ustvari rast in delovna mesta. Ta prizadevanja morajo odgovarjati eh, potrebi po eh, realnem razvoju in to je zelo dobro. Dobro je tudi, da se lahko določeni skladi uporabijo za razvoj mest, ampak ta delež je prenizek. Veliko nas proti eh, je s tem povezanih eh, in v mestih želimo izboljšati dostop do teh sredstev. To so eh, široke pobude, ki jih je vredno sofinancirati. Zanima nas tudi, kako se bo eh, razvijal eh, CLLD, torej eh, instrument za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Ta razvoj se šele pojavlja oziroma razvija in igra ključno vlogo za kohezijsko politiko tako bomo lahko imeli socialni in gospodarski razvoj eh, povsod po Evropi, na lokalni ravni lahko dosežemo razlike. Kohezijska politika se mora decentralizirati in načela partnerstva je treba spoštovati. Lokalna in regionalna raven morata razviti odgovornost eh, za eh, sredstva, ki so na voljo za tak trajnosten razvoj. In oblasti morajo eh, ti dve ravni vključiti v izvajanje in pa tudi ocenjevanje. Torej, priče smo dobrim primerom v Avstriji, na Polskem in tako naprej. Na Švedskem smo sistem razvijali in ga bomo razvijali še naprej. Razvijali bomo lokalne dejavnosti eh, s financiranjem iz različnih skladov. Mi smo pravzaprav edina država v EU, ki bo to počela. Eh, strukturna partnerstva so nekaj, na kar smo pomembni, kajti dejansko vplivajo na regije. Osem regionalnih programov imamo eh, in ti so za Švedsko nekaj posebnega. Povezani so strategijo za projekte. Ampak eh, komisija ne razume naše delovne metode in. Radi bi, eh, da bi vi naš primer obravnavali kot dobro prakso. Treba se usredotočiti na pravila in izhajati iz dobre prakse. Pravila je treba poenostaviti za tiste, ki eh, prosijo za pomoč iz skladov. Programe je treba koordinirati, prav tako sklade. Mislimo eh, tudi, da bomo potrebovali še več tehnične pomoči, zato da nam bo to uspelo. Eh, komisija ima nove indikatorje in nova pravila, ki so bolj osredotočena na rezultate. To je dobro, ampak prošen bo veliko in eh, tako eh, ne bo lahko doseči razvoja, ki je naš cilj. Mislim, da je dobro pravila poznati vnaprej. Tisti, ki prosijo za pomoč, morajo vedeti, kakšni so pogoji. Zdaj obstajajo novi eh, kriteriji tudi za ocene po izvedbi projektov. Mi želimo, da vsi projekti in investicije vodijo v dobre rezultate. Želimo, da EU prispeva k rasti in ustvarjanju delovnih mest in to je eh, skupen cilj kohezijske politike. Tudi eh, stališča upravičenosti oziroma verodostojnosti je to pomembno. Evropa se mora približati državljanom. Zato menimo, eh, da je CLLD zelo pomemben, mora pa imeti eh, lokalne korenine in na ta način eh, se bo vidnost Evropske unije za državljane povečala. Najlepša hvala, gospod Švabski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje. Današnja prireditev, današnji sestanek je izjemno pomemben. Sem pa vseeno nekoliko razočaran. Slišal sem, da moramo biti kar se da kratki, da nimamo na voljo dovolj časa povedati vsega, kar nam leži na duši. Uh, In to mi sploh ni všeč. Kako naj v dveh minutah sporočim vse to, kar želim? Dobro. Pustimo to ob strani. Med drugim sem bil poročevalec o kodeksu obnašanja in pa o evropskih sporazumih za partnerstvo. Vesel sem, da je partnerstvo tako pomembno v Evropski uniji, kajti menim, da bomo s tem pristopom poskrbeli za več transparentnosti Evropski uniji in s tem tudi okrepili vlogo državljanov. Prav tako pozdravljam vlogo Evropskega parlamenta in pa tudi uporabo delegiranih pravnih aktov na tem področju. Tudi to je nam, regijam, pomagalo. Sporazumi o partnerstvu so za nas neka, neko upanje nek element, s katerimi lahko državljani sami sporočijo, kaj si želijo in kaj bi morali po njihovem mnenju spodbujati. Partnerstvo pa ne sme biti zgolj neka nova oblika konzultacije. To mora biti več. To mora biti koncept, ki je bo poln življenja. Upamo, da bo lahko komisija prepričala države članice, da je ta pristop, ki temelji na sporozumih v partnerstvu, osrednji, da je to ključni del celotnega procesa odločanja v kohezijski politiki. Seveda si želimo vedno manj uporabljati pristop palice in korenčka, kajti pristop spodbujanja mora biti drugačen. Države pa morajo seveda pokazati določeno mero odgovornosti. Seveda, nekdo mora tudi upravljati z vsemi temi skladi, z vsemi veri. Ampak po drugi strani ne smemo lokalnih in regionalnih oblasti spremeniti zgolj v neke izvajalce, v stroje. Visok delež um, teh sredstev ne sme biti neporabljen. Tukaj moramo uporabiti vse, kar je na voljo, pa tudi upoštevati demokratična načela. Treba je okrepiti vlogo državljanov, treba je okrepiti vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, tako da bomo lahko prišli do rezultatov. Sam prihajam iz države, ki se je večkrat omenja kot ozornega učenca, ko gre za porabo evropskih sredstev. Prihajam tudi iz srednje velikega evropskega mesta in upam, da bodo tudi evropska mesta imela enake možnosti za razvoj kot regije. Ob koncu prispevka bi povedal še naslednje. Rast bomo dosegli, če se bomo osredotočili na ljudi. V Evropi ne smemo dopustiti, da pride do tega, da zaposlitve, zaposlovanja ne jemljemo resno. Tu se moramo še posebej boriti proti brezposelnosti med mladimi. Še posebej pa moramo misliti na prihodnost naših otrok. V njih moramo vlagati. Ta prihodnost je zdaj temna, če ne celo črna. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, na seznamu še imam, imam še štiri osebe. Tako da ne bo sledil moj zaključni komentar, ampak bom besedo dal vam, gospod Brand, gospod Kamerjel, Helving Van Sta in še en kolega bo na vrsti. To so vsi člani odbora regije. Mislim, da je to potem tudi vse, kar zdeva seznam govorcev. Gospod Branda. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, čisto kratek komentar mi dovolite. Dvoje bi povedal, kar se neposredno nanaša na situacijo v Češki republiki. Prvič, govorimo o decentralizaciji oblasti, o krepitvi sredstev za regionalne in lokalne oblasti. Ne znam pa si predstavljati, da se s temi financami upravlja samo na nacionalni ravni. V to je treba neposredno uplesti tudi lokalne in regionalne oblasti, kajti tu gre za strateške načrte. Jasno je treba določiti tista področja, kjer bodo sredstva porabljena. Jasno je treba določiti same programe in pa tudi njihovo izvajanje. Dobro, morda lahko rečem, da si ne predstavljam, kako se bo to dejansko dogajalo. Bom rekel, da si lahko predstavljam, ampak mislim, da to ni prava smer. Kar zadeva odbor regije in pa komisijo Koter, ne povem, da je za nas partnerstvo, princip partnerstva in pa upravljanje na večjih ravneh tisti pristop, ki si ga želimo. Glede na to, kar sta dejala gospoda Kosta in pa gospod Bor, uh, mislim, da obstaja še veliko manjerskega prostora za, izboljša, za izboljšanje. Kar pa zadeva specifična orodja. Na češkem uporabljamo sedem tako imenovanih ITI-jev, s katerimi želimo posvetiti pozornost urbanim okoljem. To so horizontalni ITI, eh, ITI, kar pomeni, da lahko iz operativnih programov in pa iz centralnih programov uporabljamo tiste sredstva, ki si jih želimo. Eh, glavn, glavna stvar pri tem je, da se osredotočimo na celotno urbano regijo in ne samo na mesta, tudi na okoliške regije. Sam sem župan vasi, ki je v bližini dveh večjih mest. In omenjeni programi se mi zdijo veliko boljši kot pa stari programi z uh, obdobji med 2000 in 2013. Pa še novo orodje CLLD, ki predvideva tako imenovane akcijske skupine. Uh, afijske skupine smo zaenkrat uporabljali samo pri razvoju podeželja. Širitev tega na strukturne sklade pa prinaša dve težavi, po mojem mnenju. To so zelo nekoherentne skupine. Na Češkem imamo približno 170 tovrstnih skupin in nekatere delujejo samo na ravni občin, nekatere delujejo pa, nekatere delujejo pa celo na ravni regij. In ta nekohezivnost, nepovezanost pomeni različna, različne stopne kakovosti izvajanja programov. Nekatere skupine so zelo dobre, imajo dobre strategije, dobro delovanje, druge pa so zelo neorganizirane, kajti osnovane so na ad hoc osnovi. Zame je težava predvsem pri določanju dejavnosti, ki jih bodo te skupine izvajale in opredelitev njihovih ulog v lokalnih skupnostih. Če sem malo filozofski, mislim, da je to orodje dobro in da bo pripomoglo k razvoju evropskih regij. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Jesus Gamaljo Alara. Hvala, gospod predsednik in gospod predsednica. Sam bi spregovoril o konkretnem vprašanju, o konkretnem primeru glede tega, kar je bilo tukaj povedano eh, z teoretičnega vidika. Sam ne prihajam iz Eh, neke občine, ampak eh, zastopam regijo, ki ima nekaj več kot 2 eh, milijona. Prijeli pa smo nekaj več kot 19 milijard v zadnjih letih. Smo ena od tistih nekaj regij, ki so neposredno uh, prešle iz konvergenčnosti v eno najrazvitejših regij. E, dobili smo precej sredstev, imamo veliko stopne e, e, sofinanciranja, potem tematska vprašanja smo reševali in naprej želimo ukrepati v funkciji svojih izzivov. Kohezijska politika v Evropi je eh, delovala, to kaže naša regija in lahko deluje še naprej. Naprimer, eh, naš izziv na eh, področju znanja je, da bi prišli od 0,8 do 1,25 odstotkov BDP-ja. To želimo doseči z različnimi finančnimi instrumenti. Potem smo dobili 19 odstotkov eh, no, v odboru FEDER za eh, podnebne in okoljske teme, za čistost naših rek in eh, vse to smo dobro izkoristili. Strinjam se z besedami gospoda Schneiderja. Govoril je o demografskem problemu. To je veliki ziv, ki je pred nami za prihodnost naša eh, prizadevanja moramo osredotočiti eh, na trenutno programsko obdobje, pa tudi pri načrtovanju eh, programskih obdobij po letu 2020. Mislim, da imamo na voljo dobre instrumente načrtovanja, potem dobro kulturo javne uprave in nadzora nad porabljenimi sredstvi. In mislim, da je treba tudi ustrezno meriti rezultate, kar ta politika že v veliki meri dosega. Hvala. Hvala. Bernard Solaš. Oui, juste... Eh, samo na hitro štiri opombe. Najprej v zvezi z ITI. Eh, pridružujem se temu, kar je povedal Antonio Costa. Eh, jaz sem koordiniral za Francijo pripravo strukturnih skladov. V Eh, Lionu z dvema milijonoma prebivalcev ne bodo pač delali ITI-jev, ker je to preveč komplicirano. Drugega komentarja nimam, to je dramatično. Drugič, veliko zamujamo. Eno leto eh, svojim eh, eh mešanom sem pravzaprav že razložil, eh, da se vse začenja že z letom 2014, vendar prevelika je zamuda, hitreje je treba postopati. Tretja opomba mi smo se pravzaprav, eh, mi smo trčili eh, ob komisijo, ki je delala pri nekaterih stvarih eh, ravno nasprotno, kot zahteva zakonodaja. In mi smo pač se morali boriti, da v naših regijah velja to, kar so zahtevali in sprejeli parlament in drugi. Preveč časa smo zgubili s tem jaz in moji kolegi. Četrtič, Eh, prav gotovo obstaja konsens, da je treba dejansko razložiti, kaj je prava eh, naložba za prihodnost. To je pravzaprav naložba za Evropo, to ni izdatek. Eh, strinjam se, seveda, da ne smemo pač delati tako, kot delajo američani in tudi drugi. Tu ne gre za levico in desnico. E, mi vemo, kaj se je zgodilo v preteklosti in tako bo tudi še naprej, če ne bomo pravilno ravnali. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vansta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pravilno je, če slišimo kritiko, kajti iz kritike se rojevajo nove ideje ampak ravno na dogodkih, kot je ta, bi morali biti morda bolj pozitivni in bolj pozitivno razmišljati o tem, kar se je že zgodilo v preteklih letih, kaj smo dosegli. Sodelovanje med odborom regij, med odborom za regionalne zadeve pri parlamentu, sodelovanje med eh, nami in generalno direkcijo regijo pri komisiji se je močno izboljšalo. Tudi poraba sredstev iz strukturnih skladov je veliko boljša kot v preteklosti. Poznamo nove instrumente in danes sploh nismo govorili o Evropskem orodju za teritorijalno sodelovanje, za katerega sem v okviru odbora oziroma komisije kot pristopen, eh, pristojen. Potem medregionalno sodelovanje, meddržavno sodelovanje, sodelovanje z delimi držav, ki niso v Evropski uniji. Vse to se dogaja in to je korak naprej. Izjava gospoda Hana, da bo Evropska komisija v prihodnosti posvetila več pozornosti sodelovanju z sosednjimi regijami, je zame izjemno pomembno. To je pomembno, to je dobro. Potem upravljanje na večjih ravneh. Gospa predsedujoča odbora regije pri parlamentu, prosim vas, da se vaš odbor ukvarja s tem vprašanjem skupaj z strokovnjakom iz odbora regije, ki je pristojen za to. To morate obravnavati. Zahvaljujem se tudi komisiji za pripravo makroregionalne strategije, ki je četrta to vrstna strategija za povrstjo. Tudi širitev trenutne strategije v primerjavi s starimi, kjer se še posebej pogosto izpostavlja upravljanje na večjih ravneh, je zelo dobro. In mislim, da bi morali biti bolj pozitivni, videti vse skupaj v bolj pozitivni luči, kajti to vrstna srečanja nam bodo samo pomagala in sodelovanje med nami vsemi bo bolj pozitivno, če bomo organizirajo to vrstne zadeve. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Defa, se želite odzvati? Tri minute imate na voljo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ja, slišali smo precej komentarjev, ki niso naslovljeni name, naprimer skupna skupina med Koterjem in pa regijem. Ampak dobro, gospod Schneider je bil prvi, ki je to izpostavil. Mislim, da je zelo koristno, in tudi nas to zanima, da se opazi um, posledice našega ravnanja v praksi in da mi to ovrednotimo. Mi to spremljamo, mi pripravljamo smernice, mi skušamo usmerjati na terenu, seveda, ampak vedeti morate, da gre tukaj za nabor številnih orodij, ki ga mi pripravimo in ponudimo državam članicam. One in pa njihove regije pa morajo potem to izvajati, uporabljati. Mi smo storili vse, kar je v naši moči za promocijo našega nabora orodij. In pomagali smo tudi posameznim regijam, da to začnejo uporabljati. To je jasno tudi iz razprave. Nas zanimajo povratne informacije. Kot veste, smo na komisiji in naši direkciji pripravili tudi precej študij glede tega, eh, torej glede tega da bi ugotovili, kako nove, nove principi, nove pristopi, nove smernice delujejo. S tem potem okrepimo naše obstoječe instrumente. Ko ste govorili o kompleksnosti, bi jaz izpostavil še morda tiste izkušnje, ki smo jih poenostavili ekohezija, naprimer, kako naj bi to delovalo. To je zame pomembno. Seveda si želimo povratnih informacij, kajti to nam koristi. No, potem druga stvar, ki sem jo želel omeniti v tem odgovoru. To je nekaj, kar se je pojavilo večkrat v teku, teku razprave. Torej, izmenjava najboljših praks. Tudi jaz menim, da moramo priti do pristopa, ki bo temeljil na znanju, na zavedanju o dobrih praksah. Ne vem, ali obstaja tukaj ena čarobna rešitev. Nabor dobrih praks, neka podatkovna baza teh praks je lahko dobra, ampak za eno plat. Potem tudi živi dogodki, kot je ta, naprimer, Open Days Network, potem digitalna omrežja, ki se ukvarja s tem. To so posamezni kamenčki v mozaiku. In izmenjava praks, izmenjava znanja med državami, članicami, med upravami na regionalni ravni, med regionalnimi oblastmi, lokalnimi oblastmi in pa više ravnjo je dobrodošla. Pa še ena stvar. Urbana okolja, urbana področja. 50 odstotkov razvoja iz ERDF se bo zgodilo v mestih. Ampak to ne pomeni, da bo šlo tukaj samo za mesta, da bodo samo mesta vodilna, pristojna. Ker želimo okrepiti vlogo mest, tako kot ste dejali tudi vi iz odbora regij in pa od uh, parlamenta, si želimo zvišati sredstva iz sedmega člena da bodo ta više od petih odstotkov. Potem pa bomo posledično tudi zvišali naložbe. In kot je dejal komisar, je komisija kar precej zavoljna, da je stopna črpanja više, kot pa smo to predvidevali. Nam se zdi to kar pozitivno. Slišali smo tem tudi komentarje o inovativnih pristopih na urbanih območjih. Kot veste, smo že objavili prvi razpis za projekte v tem kontekstu, rok za katerega pa poteče konec leta. Za ta projekt bomo jim dali na voljo 350 milijonov evrov, projekt pa se bo začel prihodnje leto. Pa še nekaj, zadnja stvar, potem pa končam. Ta urbana agenda. opravili smo javno posvetovanje in po tem postopku smo lahko, torej postopku, ki je že končan, um, bomo dali na voljo še nekaj dni vsem sodelovcem, da pošljejo pisne prispevke. Potem pa, ko bo to končano, bomo analizirali vse, kar smo prejeli. No, potem pa se bo komisija odločila, kateri so naslednji koraki v tem kontekstu in kam v katero smer popeljati urbano agendo. Gospa predsednica, to je vse, kar sem želel povedati v treh minutah, ki ste mi jih dali na voljo. Hvala. Najlepša hvala, ker ste se dejali, držali treh minut. Gospod Voznjak, tudi vi in pa jaz imamo vsak po tri minute za zaključne pripombe. Najlepša hvala. Mislim, da ne bom porabil vseh treh minut. Zelo težko je povzeti vse, kar smo zdaj slišali, kajti govorili smo o številnih različnih tematikah. Nam je pa jasno, da nas vse skrbi čas, da nam zmanjkuje časa, da nam letos, ko je prvo leto finančne perspektive 2014-2020, ne bo uspelo storiti vsega, kar smo si želeli. Zdaj je že oktober in rezultatov zaenkrat ni veliko. želimo si končati delo na vseh dokumentih, ki so odprti. To je naša naloga, recimo. Potem pa, kot smo tudi predsekrat slišali in kar je zelo pomembno, treba je upoštevati pristop upravljanja na večjih ravneh. Multilayer governance. Tu je treba razumeti, da so z nami partnerji. Partnerji, ki sodelujejo v tem pomembnem postopku sprejemanja odločitev, tako na nacionalni, kot tudi evropski ravni. Morda bi izpostavil še vprašanje najboljših praks. Vprašanje, kako se opreti na to, kako to izkoristiti. Zelo pogosto smo opazili odlične ozorce po Evropski uniji in zdaj je pomembno, da si te ozorce, te dobre prakse med seboj izmenjamo, tako da lahko vsi vemo, kaj kdo počne in zakaj to počne dobro. Dobro, Toliko z moje strani. Zahvalil bi se vsem, ki ste spregovorili, kajti vaši prispevki so bili res zelo eh, na mestu. Hvala tudi komisiji in pa vsem gostom. Komisija mislim, da je kar dobro razumela našo vizijo glede prihodnosti. In mislim, da smo danes na današnjem sestanku dosegli veliko. Najlepša hvala, hvala gospa predsednica, ker ste organizirali ta sestanek. Najlepša hvala tudi za vaš povzetek. Nadaljevala bom bolgarsko. Zelo redko imam priložnost, da spregovorim v maternem jeziku, zato bom to tudi izkoristila. Gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste prišli do današnji sestanek. Hvala za razpravo. Danes smo govorili o celi vrsti problemov in težav, ki jih skušamo rešiti. Predstavili smo, smo številna področja, eh, pri katerih nas čaka precej dela, ampak pri tem delu moramo med seboj sodelovati. Dovolite mi, da izpostavim tri tematske sklope, ki so po mojem mnenju najpomembnejši v današnji razpravi. Prvič, biti moramo bliže državljanom. Biti moramo bliže temu, kar za državljane pomeni konkreten rezultat. To pomeni, da moramo bolj podrobno um, in pobliže spremljati posamezne projekte. Večkrat se govori o tem, da eh, z regionalno politiko Evropska unija prihaja bliže državljanom. Ja, to je sicer res, ampak vsi vsi mi, ki smo dejavni na tem področju, um, lahko sami poskrbimo za to, kako blizu bomo državljanom. Še ena pomembna tema je tako imenovan integriran pristop pri regionalni politiki. Tretjič, pomembno je, da okrepimo naše zmogljivosti na administrativni ravni. Treba si je um, torej organizirati morda kakšno izobraževanje naših upravnih organov. Uh, in na ta način morda tudi pritegniti državljane v ta proces. Na ta način bomo oblikovali boljšo regionalno politiko, ki bo za posledico imela tudi boljše življenje za naše državljane in pa državljanke. V okviru dobrega sodelovanja imamo že kar precej izkušen. Govorim o sodelovanju, ki smo ga vodili do sedaj. In v duhu tega se vam želim vsem zahvaliti za današnjo razpravo. Hvala tudi tolmačem, ki so nam pomagali pri razumevanju in pa hvala seveda tudi organizatorjem, tistim, ki so stvari izpeljali v logističnem smislu. Želim vam vse najboljše pri vašem nadaljem delu in se vam še enkrat zahvaljujem ter s tem končujem današnji skupni sestanek odbora regij in pa odbora Eh, za regionalne zadeve pri Evropskem parlamentu. Nasvidenje.